So, liebe Kollegen. Frau Kollegin, Kollege. Za tiste, ki ste že tukaj, bi začeli z našim današnjim sestankom prisrčno pozdravljeni na zadnji seji tega leta. Po točko ena pri dnevnem redu imamo dve, tri spremembe. 13. točka posredna raba tal, to bomo obravnavali, raba zemljišč, to bomo obravnavali še danes po deseti točki. Jutri zjutraj pa nas je želel obiskati predsednik Buzek, nam nekaj povedati o podnebni konferenci v Cancunu, ker ima različne termine predvidene. Je mogoče, da bo prišel sem nekje med glasovanjem in mu bomo dali priložnost za izjavo. Peta, šesta točka. Vprašanja povezana z zdravili rastlinskega izvora bomo seveda obravnavali skupaj. In potem je tukaj še sedma točka, kolega Skilakakisa. To bomo predstavili na izvedbeno sejo 17 eh, na naši agendi. To je dnevni red, če nimate pripomp, je dnevni red sprejet. Zdaj pa k sporočilom predsednika. Povem lahko, da bomo imeli jutri v Jano 4.2, torej nad nami ob 13. uri. evropski projekt, okoljski projekt eh, za prognozo. Vsi, ki vas to zanima, ste vabljeni ob 13. uri v Janus Širiku 2. Jacqueline McLeods, komisar, predsednik odbora, bodo predstavili temo, to temo bomo obravnavali tudi jutri popovdne v našem odboru v sredo 1. decembra ob 14. pa bo v tem prostoru Young 2Q2 delavnica glede zelene knjige, glede eh, varstva gozdov. Koordinatorji so se dogovorili organizirati delavnico na to temo. Naj vas spomnim, da bo danes ali 1. decembra svetovni dan Ajca. Od Združenih narodov smo dobili tudi novo poročilo, ki je dokaj porazno. 33 milijonov okuženih z AIDS-em po svetu, največji del v Afriki, južno od Sahare, pet milijona ljudi je tam okuženih, torej cele regije so prizadete. V našem poročilu smo dejali, da je vprašanje aktualno tudi v Evropi, v baljskih državah, v Ukrajini in Rusiji. E, so veliki problemi zajcem. Potem pa je še drugi kriza za odpadki v kampanji v Italiji. Komisija je tja postala inšpekcijsko misijo, ki naj bi pogledala, kaj se tam dogaja ali dogaja narobe. Vodja te misije je Bočela, ki bo poročala na decembrski seji o tej emisiji. In še nekaj, danes se začinja podnebna konferenca v Cancunu, prejšnji teden v Štrasburu. Smo bili vsi prisotni pri sprijemu resolucije. 292 proti 272 glasov. Mislil sem, da imamo večjo enotnost na tem področju, ampak žal ne. Prebral sem tudi eh, kar nekaj besedil za medije potem, kar me je zelo začudilo. Seveda se ni treba strinjati z vsem, kar je odločila večina, ampak kolega Rojl, predsednik odbora za industrijo, je podal izjavo tudi v svoji funkciji kot predsednik odbora ITRE, ki pravi, da naša resolucija Eh, spominja na gospodarsko-politični samomor in pravi, kar ni dosegla druga svetovna vojna, da bi Nemčija postala kmetijska država. To zahteva Evropski parlament. Tudi z klimatskega vidika je to, kar počnemo, popolna neumnost. Mislim pa, da prvi dve, ta zadeva bi morda še držala, prvi dve pa težje. Mislim, da je to nekoliko pretirana izjava in nisem prepričan, da v odboru ITRE dejansko mislijo tako. To so bila moja sporočila, kolegica Dagmar Rod Berence preglasila k besedi. To sem želela pravzaprav vprašati predsednik nekega odmora in najvišjih funkcij v Evropskem parlamentu. Mnogi te sreče nikoli nismo imeli, tisti, ki pa imamo to srečo, pa imamo posebno odgovornost in govorimo v imenu odbora. Zato bi vas prosil, da v funkciji predsednika našega odbora ugotovite, a je to usklajena izjava odbora za industrijo, če ne bi vas prosila, da od gospoda Rojla zahtevate, da pojasni, da je to njegovo osebno mnenje. Saj je to, kar je povedal, milo rečeno, neukusno. Chris Davis. Ti komentarji nikakor niso v skladu z načini dela v parlamentu. Predsednik odbora ITR lahko naredi, kaj hoče, lahko povi svoje osebno mnenje. Mislim pa, da je izkoriščal sredstva Evropskega parlamenta za razpečevanje eh, teh eh, izjav. Ne smemo govoriti v imenu parlamenta in na osebni ravni. In mislim, da to velja za vse. Ketlin van Brandt. Čisto na kratko, sem članica odbora ITRE in poznam tudi predsednika. Ta teden imamo sestanek odbora ITRE. Zelo dobro je, da ste to zdaj povedali. Sama bom načela to vprašanje skupaj s drugimi kolegi na sestanku odbora ITRE ta teden. Prav, hvala lepa. Tega sem pač tako lotil. Nekoliko nenavadno je, da citiramo kolege, ampak vendarle se mi je zdelo, da gre v te izjave nekoliko predaleč, tako da bi pozabili na te zadeve, agrarizacija Nemčije in pa politični samomor. To se mi zdi nekoliko pretirano, sploh ker je veliko držav pripravljeni zmanjšati emisije CO2, to naj bi bilo že na drugi strani. Jordana, to je vse nekoliko pretirano. Zdaj pa ključ četrti točki na dnevnem redu. Gre za vprašanje za ustne odgovori Janoša Aderja in Anje Weisgerber ter Jima Higginsa. Tretjo točko sem preskočil, gre za sprejetje zapisnika seje 6. septembra 2010. Zapisnike imate, ste dobili še Ni ugovorov, veljen za sprijetega. Zdaj pa vendarle k četrti točki. Vprašanje glede pomankanja vitamina D gre za izmenjavo mnen s predstavniki komisije. Najprej predajam besedo Janošu Adarju. Šalom šot, elnekur. Hvala lepa, predsedujoči. Približno pol leta smo imeli v Evropskem parlamentu uspešno konferenco. To je kratek povzetek, ki ga lahko dobite, če vas to zanima. Na tej konferenci smo se ukvarjali z različnimi vprašanji, tudi z vprašanjem, s katerim se prej nisem ukvarjal, vse tudi nisem zdravnik. Pravzaprav se moram najprej opravičiti, ker nekaterim sej sem si mislil vzeti več časa za to predstavitev, pa to žal ni bilo mogoče. Tukaj imate gradivo, ki je na voljo tudi v obliki prosonice PDF, tudi črno-bele kopije, ne samo barvne. Vse skupaj je zelo zanimivo. Ne bi se spuščal v podrobnosti teh gradiv temveč bi povzel najpomembnejše. Zakaj gre pri tej zadevi? Vsi tudi tisti, ki nismo zdravniki, vemo, da človek potrebuje vitamin D tudi v odraslem obdobju, kar je pomembno za kosti in tudi mišice. Zato je potreben ustrezen način življenja, ustrezna prehrana, ki zagotavlja ustrezno skrbo z vitaminom D. Ne vemo pa, oziroma saj sam tega nisem vedel, ker nimam tukaj izkušen, da pomanjkanje vitamina D razen negativnih posledic za kosti in mišice, seboj prinaša tudi druge negativne pojave. Vitamin D igra pomembno vlogo pri sladkorni bolezni, srčnoželjnih boleznih, eh, aterosklerozi in tudi pri različnih vrstah raka. Še manj ljudi pa ve. Da, vsaj 50 odstotkov evropskega prebivalstva nima dovolj vitamina D. To niso posebno znani podatki. Tudi za me je bila to nova informacija. Mislili smo tudi, da smo določene bolezni v Evropi že izkorenili. Bolezni, ki so se pojavljale nekoč. Pričemer izhajamo, da teh bolezni danes ni več, vendar se pojavlja vedno znova zaradi pomanjkanja vitamina D. To lahko odpravimo, zato ni potrebno veliko denarja. Možno izvesti ustrezne informacijske kampanje. In če ugotovimo, da je oskrba z vitaminom D ustrezna, lahko tudi nekaj privrčujemo v zdravstvenem proračunu. Tukaj tudi tabela iz leta 2009, to se pravi, da je stara eno leto sta bila za 27 državami članicami Evropske unije, kjer je zapisano, da če bi poskrbeli za dodatnih 10 milijard evrov, zato da bi se borili proti pomanjkanju vitamina D pri evropskem prebivalstvu, bi lahko prihranili okoli 180 milijard evrov iz zdravstvene, torej 108 milijard. 186 milijard pri stroških za zdravstvo. Tudi, če bi ta številka bila hm, širikrat manjša, bi bil to še vedno velik prihranek. V našem odboru bi se morali za to zauzemati. Ni potrebno voditi nekih posebno uh, obsežnih kampanj so razmerno malo denarja, lahko dosežemo dobre rezultate. Pripričan sem, da je to nujno potrebno, zato da bi lahko vodili učinkovito zdravstveno politiko Evropske unije. Nimam posebno veliko časa na voljo pa vendar bi se lahko posvetili še zadnjim vprašanjem, torej vprašanjem v tem dokumentu. Pomembni fakti so, da več kot 50 odstotkov prebivalcev primankuje vitamina D. Drugič, so razmerno malo denarja, lahko situacijo izboljšamo. In tretjič, komisija bi morala tukaj pomagati. komisije bi morali tudi v plenumu povedati svoje, ne le v tem odboru. Sveda bomo najprej govorili o tem vprašanju v našem odboru, kasneje pa tudi na plenarnem zasedanju. Hvala, kolega Ader. Komisijo zastopa direktor Digesanko. Gospod Riz, ki nam bo povedal, kako je kaj storiti z 50 odstotki prebivalcev, ki jim premajkuje vitamina D. Izvolite. Thank you. Thank you, chair. Uh... Hvala, hvala predsedujoči. Komisija se zaveda, da kako je vitamin D pomemben za človeško zdravje in kako ga lahko uporabimo preventivne namene gre za eno pomembnih hranil. Evropska komisija pozdravlja podporo in zanimanje Evropskega parlamenta na tem področju. Naj povem, da, komis, da se komisija zaveda epidemioloških podatkov, ki govorijo o povezavi med pomanjkanjem vitamina D in po Eh, javnosti posameznih bolezni, kar pa zadeva podatke glede izgube kostne mase in podobno, še nimamo ustreznih podatkov, kar pa lahko preberete v ustreznih študijah, o čemer je govoril že Jano Šader. Maksimalne minimalne vrednosti vitamina D v prehranskih dodatkih je predvidena v 90. 25 leta 2006, temelji na varnostnih standardih, pri čemer se določajo najvišje meje, ki, jih je določi, ki so jih določili znanstveni odbori EFSE in drugih institucij ter virov. Tukaj upoštevamo različne vire in bo, tukaj bo treba narediti še veliko. Komisija se je že posvetovala z državami, članicami in vsemi akteri o tej temi. Naredili bomo vse, da bi zagotovili čim večji razpon dopolnil, ki bodo omogočili ustrezno skrbo z vitaminom D brez eh, posebnih tveganj, kar zadeva eh, vnos vitamina D smo zaprosili za znanstvene dokaze oziroma znanstvene podatke glede vrednosti, ki so potrebne. Leto 2012 bo to delo končano, ko bomo dobili mnenje EFS, bomo razmislili o nadaljnih okrepih na ravni Evropske unije. to je odvisno od eh, dodatnih študij. V trenutnem zdravstvenem programu bo zelo težko vključiti te študije, sploh če govorimo o kliničnih študijah, eh, saj imamo omejene, omejena sredstva, ki jih lahko v te namene porabimo v ta namen. Vendar razmišljamo o prihodnosti. Danke, Herr Ries. Wir haben Wort. Gospod Ris, hvala lepa. Dagmar Odbirend. Hvala, predsedujoči. Moj prvi odziv, ko sem prebrala to vprašanje, je bil presenečenje. Če bi bila nekoliko zlobna, bi dejala, da sem razmišljala o tem, a je to reklama za prodajo prehrambnih dodatkov. Slo, ker smo tako dolgo razpravljali o tem, kako skrbni moramo biti pri informiranju pacijentov. Tako da sem bila ob tem najprej presenečena. Ampak pustimo to ob strani. Kar bom pustila ob strani in o čemer ne bom zdaj razpravljala, je tudi vloga Evropske komisije po Lizbonski pogodbi. Sama bi si želela, da bi Evropska komisija dobila popolno pristojnost za zdravstveno politiko. Vendar sem tukaj precej osamljena in dokler je tako, moramo razmišljati o tem, kaj želimo. Si želimo tukaj kompetenco ali kaj drugega. Na tem področju bo to zelo težko in ostati moramo resni. Zdaj pa še nekaj vsebinskih točk. Pred nekaj leti smo pripravili zakonodajo, nekaj kolegov, gospod Lize, Chris Davis, se bodo dobro spomnili, tega gre za dodatke pri hrani in adele, to se pravi dnevnega odmerka, priporočenega dnevnega odmerka. In tukaj je potekala zelo sovražna razprava gospa Müller je bila deležna tudi osebnih napadov. Sredi vprašanja, kako naj določamo dopustni dnevni vnos za nek vitamin, mineral ali prehrambni dodatek. Zato vas lahko samo opozorim na to, da ne jemljemo posameznih delov iz obstoječe zakonodaje. Zakonodaja namreč obstaja. Kolega obozarja na vprašanje vitamina D. Če se vprašam, kateri vitamini pomagajo pri zdravljenju ali pri prevenciji raka, to je zelo sporno v znanstvenih krogih. Nekoč sem vprašala zdravnika, kaj naj naredim, naj vzamem več vitamina E, D ali kaj drugega. Tukaj so mi onkologi druga, različno odgovarjali. Sama nisem zdravnica, zato bi bila pri teh vprašanjih zelo previdna. Če menimo, da je osteoporoza, bolezen kosti, velik problem v Evropski uniji, se mi zdi primerno, da se tega problema lotimo. Vendar bi v središče postavila bolezen, ne pa neko rešitev. Če to rečemo, pomankanje kalcija ali bolezni, kosti lahko izboljšamo z vitaminom D, bi bilo to bolj primerno in to bi se želela prebrati tudi v dokumentu. Tudi če bi pisalo 10 minut eh, sončenja, sončnega obsevanja, tudi po zimi roke izpostavimo soncu, to že zadošča za ustrezno skrbo z vitaminom D. Tudi nisem za to, da se začnemo ukvarjati s posameznimi boleznimi, imam pa nekaj proti, če si pri obstoječi zakonodaji zberemo en vitamin, zakaj pa ne C ali pa E. In menimo, da tukaj potrebujemo posebno ureditev in pozivamo komisijo, da se zadeve posebej loti. Če smo mnenja, da stara zakonodaja uh, o prehrambnih dodatki ne zadošča več, da jo moramo spremeniti, potem moramo komisijo zaprositi, da poda novi predlog, potem bomo imeli tudi vitamin E, D, F, pa tudi C, o katerem smo se takrat veliko pogovarjali. Drugače pa bi vas prosila, da smo nekoliko zadržani in vas prosim, da tega vprašanja ne postavljamo na plenarnem zasedanju. Hvala lepa. Še spo, se še spomnim bitke za vitamin C pred leti. Zagovorniki so z na tisoče e-maili sesuli računalniški sistem parlamenta in direktiva glede dopustnega dnevnega vnosa Vidim, da se nišče več ni priglasil k besedi na to temo. Gospod Adar bi lahko še nekaj povedal, potem pa gospod Riz, ne, Kris Davis želi še besedo. Z gospod Manner sem se pogovarjal, ki je namestnica in se nam je pridruž pridružila v tem odboru in upam, da bo aktivno sodelovala v našem odboru, ker prihaja iz Finske, sem eh, jo vprašal, kakšne so izkušnje z pomanjkanjem eh, vitamina D zaradi pomanjkanja sončnega obsevanja in kakšna so priporočila zdravnikov eh, sončnega obsevanja, dodatkov. Ta priporočila se verjetno razlikujejo od države do države. Če si pogledamo zadevo na evropski ravni, moramo najprej razmišljati tudi o tem, kakšen ni bi bil skupni imenovalec, ker ti razmere v Evropi so različne in zato so tudi pripračila različna. Potrebujemo eh, neke standarde za dodatke, ki proizvaja neka farmacevtska firma. Eh, drugo vprašanje pa je vi, predsednik, eh, ali morate tudi vi z asistenti organizirati kakšno telovadbo ob vsaki pauzi? Zanima me, Če nam lahko komisija pove, kakšne smernice bi lahko, splošne smernice bi lahko tu sploh podali. To bi bilo nekakšno izhodišče. Gut, uh, man, uh, ja immer, das eine ja, vedno znova slišimo, da uravnotežena prehrana in fizično gibanje prinaša dovolj dovolj oskrbe z ustreznimi vitamini in minerali, ampak veliko ljudi ne živi na tak način in se tudi ne prihranjuje na ustrezen način, zato kakšna informativna kampanja nikoli ne škodi. Vprašanje pa je, če bomo dosegli prave ljudi. Prevencija je seveda naše vodilo. Nas pa zanima še nekaj k vitaminu D. Tukaj se še prijavila gospa Maner iz Finske, kot sem pravkar slišal, kjer popolnoma drugače obravnavajo to zadevo kot eh, v Združenem kraljestvu. Hvala lepa. Nova sem v tem odboru in ne vem, kako so potekali prejšnje razprave na to temo. Osebno pa menim, da je nekoliko čudno vse skupaj. Spok, da se osredotočamo na en specifični vitamin. Strinjam se z gospodom Berendom, da se moramo zadeve lotiti širše, kot je dejal gospod Davis. Govorila sva o različnih praksah v državah, članicah. V prvem letu življenja otroka je zelo pomembno, koliko vitamina D dobi. In tukaj imamo priporočila. ki pa se zelo razlikujejo. Na finskem so te vrednosti bistveno niže kot v Združenem kraljestvu. Najti bo treba neko ravnovesje. Če želimo najti priporočila, ki bi veljala za celotno Evropsko unijo. Če pa je vitamina D preveč, eh, to lahko seveda škodi, predvsem otrokom. Zato se moramo zavedati, da so se priporočila glede vnosa vitamina D spreminjala. V tem smislu je ta razprava zelo zanimiva. Dobro bi bilo najti neko ravnotežje na evropski ravni. Ja, dank für die... Najlepša hvala. Gospod Ries, mm, želite še odgovoriti na to, kar smo zdaj slišali? Popolnoma se strinjam eh, s tem pristopom, da moramo počakati na študije. EFSA že obravnava to vprašanje, vendar pa razumem, da imamo različne pristope, imamo namreč različno količino sončnih žarkov, umetne svetlobe, prehrane in tako dalje. Vse to je treba upoštevati. Imamo pa tudi posebne ravnive skupine znotraj prebivalstva, kot so starejši ali pa dojenčki. Zato imamo vedno različne rešitve, ko moramo svetovati našim potrošnikom glede na to, kaj morajo storiti.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 da imamo pomankanje tudi drugih vrst vitamina, ne samo vitamina D, in da se zato ne bi bilo treba osredotočiti zgolj na ta vitamin. Dejstvo je, da če najdemo rešitev za eno težavo in če to znanstveno utemeljimo, zakaj potem tega ne bi storili? imamo cele vrste študij, ki so pokazali različna dognanja in če obstajajo še druge problemi, s katerimi se moramo ukvarjati, potem bomo to tudi strili. Sedaj pa smo se srotočili na enega, ponudili smo rešitev, zato se sprašujem, zakaj potem tega ne bi strili. In še nekaj. V ZDA se že dlje časa ukvarjajo s tem, imajo obsežne študije z tega področja, oni so prišli dosti dlje. Kmalo bodo ta, te raziskave tudi dostopne in mogoče bi bilo dobro, da si jih tudi mi pogledamo tukaj v Evropskem parlamentu. Slišal sem tudi, da imamo zakonodaj na tem področju, ki obstaja že 20 let. Tudi tam smo že določili določene količine dnevnega vnosa. Vendar pa tukaj ne gre zgolj za to, katera je priporočljiva količina za dnevni vnos. Imamo kar precej znanstvenikov, ki trdijo, da je vitamin D pomemben za preprečevanje nekaterih vrst bolezni. Več kot 50 odstotkov evropskih prebivalcev trpi zaradi pomankanja vitamina D. Znanstveno je dokazano, da pomankanje vitamina D lahko povzroči določene bolezni, da to pomeni tveganje. Ne govorim o zdravljenju bolezni, gre za preprečevanje in preventivo. Zato mislim, da imamo tukaj zelo jasen argument zato, da se osredotočimo na vitamin D. Mogoče lahko premislimo o skupnih kampanjah, da se dogovorimo o skupnem dnevnem nosu in da pogledamo, kakšna je ta zakonodaja izpred 20 let. Mogoče je treba popraviti, vendar pa ne gre za male zneske. Pogledati je treba, kako obsežen je ta problem kakšne rezultate lahko pričakujemo in kakšen je rezultat v primerjavi z stroški, ki jih bomo imeli zaradi tega. Mislim, da je tukaj rezultat zelo pozitiven in da lahko kar veliko storimo. Najlepša hvala. Najlepša hvala za zanimivo razpravo. Komisija bo obravnavala to vprašanje, pričakujemo torej rezultate. Generalni direktorat za zdravje bo torej obravnal to vprašanje skupaj z našim odborom. Sedaj gremo na šesto točko na dnevnem redu. Torej, gre za vprašanje o tradicionalnih zdravilih rastlinskega izvora. Torej, dobili smo kar nekaj elektronske pošte v zvezi s tem, da bomo v Evropski uniji prepovedali uporabo zdravil rastlinskega izvora. Mogoče nam lahko gospod Ris kaj več o tem pove. Izvolite, beseda je vaša. Sure. Uh, to... Gospod predsedojoči, obravnava torej obe vprašanje skupaj, številko 5 in 6 na dnevnem redu. Torej, pripravljamo direktivo, ki bo revidirala direktivo 2001 skozi 83. Torej, gre za postopek registracije za zdravila rastlinskega izvora. Direktivo je treba prenesti v zakonodajo vse države članice. In preverili smo, da je bila ta zakonodaja res eh, prenešena. Zadnja država članica je to storila leta 2008. To pomeni, da države članice res delujejo v skladu s to zakonodajo. V skladu s podatki, ki smo jih preučili, ki se jih zahteva za postopek registracije. V komunikaciji je komisija leta 2008 zapisala, da je zbiranje podatkov bilo težko, za, in da je to pomenilo oviro za registracijo, zaradi teh podatkov ni bilo vedno lahko dobiti. Decembra leta 2009 je odbor za zdravila rastlinskega izvora objavila smernice. in zahtevala od proizvajalcev, da upravijo svoje lastne preizkuse za svoje lastne zdravila in pripravke. Imeli smo tudi skupno pobudo z industrijo na področju genotoksičnosti in upamo, da bomo s tem olajšali postopek v odboru kot tudi z nacionalnimi organi za avtorizacijo. Zdaj je dovoljen. Imam torej vprašanje v zvezi s ponostavljenim postopkom registracije za te proizvode. Končno poročilo je komisija predala svetu in parlamentu septembra 2008. Še vedno čakamo na odziv parlamenta in sveta torej ne pričakujemo nobenih sprememb dopolnil v tej direktivi v zvezi s poenostavljeno registr registracijo, kar pa zadeva rvetsko in tradicionalno kitajsko medicino. Tukaj imamo direktivo 2004 skozi 24 skozi ES, ki omogoča prodajo takšna zdravila, vendar pa morajo ta zdravila obstajati 30 let na evropskem trgu, pa morajo obstajati že 15 let. To je razlika drug, med takšnimi proizvodi in eh, drugimi vrstami zdravil rastlinskega izvora. In pa še vprašanje v zvezi s tem, koliko proizvodov je v tem postopku. Imamo zelo enostaven odgovor, tega ne vemo. Gre namreč za decentraliziran postopek. To bomo preučili skupaj z odmorom v odborom na naslednjih mesecih, zato da bomo dobili celotno podobo tega področja. Prejšnji teden smo se pogovarjali o tem, kako bomo organizirali ta postopek, da bomo dobili celotno podobo in kako, bomo, kako potekajo izvajanje in tako dalje. V zvezi s postopkom. Leta 2008 smo objavili rezultate poročila leta 2007. Tam smo imeli deset postopkov v državah članicah in v skladu s podatki industrije imamo 200 zdravil raslinskega izvora, ki so registrirani. Registrirana torej nekatere države članice so dosti bolj aktivne in že tradicionalno uporabljajo takšna zdravila bolj kot v drugih državah članicah. to je vse za zdaj. Seveda pa bom z veseljem odgovoril na vprašanje. Hvala lepa, gospod predsednik. Najlepša hvala komisiji za odgovore. Imamo pa še nekaj odprtih vprašanj. Slišal sem, da se komisija strinja s tem sistematskim zbiranjem podatkov, kar še vedno povzroča ovire. Do aprila leta 2011 pa morajo vsa zdravila izpolnjevati te zahteve. Torej imamo problem od aprila naprej. Slišali smo, da je komisija to povedala v komunikaciji, da se parlament na to ni odzval. Sedaj pa dobimo veliko vprašanj strani državljanov, ki jih zanima, kaj se bo zgodilo s temi proizvodi. Nismo pa dobili še odgovora na to, kaj se bo zgodilo, če se bo direktiva začela polno izvajati od aprila 2011 in kaj se bo zgodilo z določenimi proizvodi, tradicionalnimi zdravili, kot so naprimer kitajska medicina, jurvedska medicina in tako dalje, ki ne morejo izpolniti teh zahtev. Torej, ne bomo več mogli dobiti teh zdravil na trgu. Če bo do tega prišlo in če bo komisija priznala, da te problemi obstajajo, zakaj komisija ne premišljuje o tem, da bi podaljšala rok za izvajanje, polno izvajanje te direktive od aprila 2011 naprej, zato da ne bo prišlo do ovir za dostop do teh proizvodov na trgu. In še eno vprašanje. Mislimo tudi, da bo prišlo do težav za tradicionalna zdravila ki se uporabljajo dolgoročno, vendar pa prihajajo od zunaj Evropske unije, kajti komisija pravi, da se morajo ta zdravila uporabljati vsaj 15 let znotraj Evropske unije. Če se pa tle dla, ta dlje časa uporabljajo zunaj Evropske unije, ne vem, zakaj potem to ne bi mogli. Imeti tudi tukaj, zakaj ne bi torej nadaljevali z zahtevami eh, proizvod po proizvodu. Sveda mora postopek gladko potekati, vendar pa moramo biti prepričani, da bo vse dobro delovalo, kaj ti to moramo storiti do aprila. Zanima me, zakaj gre zgolj za rastlinski izvor, čeprav imamo tudi minerale. Pripravljate predlog, da bomo to področje razširili tudi na druge prozorne, ne samo na zdravila obstaja torej potencial, da bi časovni rok podaljšali, torej da bi bil rok kasneje, ne aprila 2011. Heris. So if, if I like to, to uh, give... Gospod Riz, v tem trenutku ne bi želeli podaljševati roka za izvajanje te direktive. Ta direktiva je v veljavi že sedem let. In mislim, da vsi proizvajalci dobro poznajo to zakonodajo. Mislim tudi, da je prišlo do nesporazuma v zvezi z registracijo. Mi smo storili vse, kar lahko, zato da bi pomagali in tudi odbor za zdravila rastlinskega izvora se ukvarja s tem, kako bi lahko poenostavili prošno zadovoljenje, izdali smo tudi dodatne smernice, informacije in tako dalje. V direktivo smo postavili to pravilo 15 let na evropskem trgu in 30 letno uporabo zunaj Evropske unije. To velja za kitajsko medicino in tudi za ajurvedsko, kot za druge vrste medicine. V nekaterih primerjih imamo tudi minerale. Če minerali niso glavna sestavina v proizvodu, se to velja tudi za takšna zdravila in takšne proizvode. Kot sem že povedal, če se bodo pojavile še dodatne ovire v zvezi z registracijo, bomo pregledali možnosti za to, kako lahko pomagamo prosilcem in upam, da bodo isto storili tudi države članice. Vielen Dank. Dagmar Roth-Berendt. Najlepša hvala. Poskusili bomo predstaviti ozadje. Izjava gospoda Risa, da sedaj ne premišljujejo o tem, da bi podaljšali časovni rok, se mi zdi v redu, to namreč piše v zakonodaji, to je določeno zakonodajo. In zelo bi me presenetilo, če bi sedaj gospod Riz dejal, da premišljujejo o tem, da bi spremenili zakonodajo. To zakonodajo že imamo, sprejeli smo leta 2004 v postopku soodločanja. Gospod Valnistro je bil takrat poročevalec, jaz pa poročevalka v senci. Nisa bila samo poročevalca, pravzaprav sva sprožila to pobudo prosila sva komisijo za to, da pripravi zakonodajo. Komisija ni bila takrat zelo pripravljena na to. Na to smo čakali kar dolgo časa, potem, ko smo dobili zakonodajo, pa je zopet trajalo veliko časa za to, da smo od agencije iz Londona dobili tudi izjavo, da bomo dobili monografije za ta zdravila. Vse je trajalo zelo dolgo. Tisti, ki ne sledite temu vprašanju, lahko rečem, da sem sodelovala pri štirih postopkih zakonodaje te vrste in ta je bila najtežja. Imeli smo torej zastopnike, ki eh, zagovarjajo torej dostop do zelo velike izbire za pacijente. Tukaj smo imeli tudi zdravnike in vedno smo dejali, da morajo zdravila rastlinskega izvora pač odigrati svojo vlogo pri zdravljenju. V seveda različnih merah časih pa zdravljenje poteka samo z rastlinskimi zdravili. Torej, zelo težko smo dosegli to, da je bila zakonodaja sprejeta. Izkoristili smo našo avtoriteto in pa tudi našo moč. Takrat smo dejali, da je zelo težko torej, obravnavati vprašanje zdravi raslinskega izvora in da sedaj postimo ob strani kitajsko medicino, jervetsko medicino in tudi druge. Imamo zelo veliko prijatelj, ki se ukvarjajo s homeopatijo in vedno so, da smo takrat dejali, mm, da homeopatije ne moremo vključiti v to zakonodajo. Imamo zakonodajo o tradicionalnih zdravilih rastlinskega izvora. Treba je razlikovati med različnimi vrsti, vrstami zdravil. Slišali smo tudi vprašanja kolegov Ekart in Pop v zvezi z zakonodajo. Torej, pripravili smo ponostavljen postopek registracije za rastlinska zdravila. To zaradi tega, ker je zelo težko preveriti učinkovitost teh zdravil. Kako lahko to dokažemo? to seveda zahtevamo od druge vrste zdravil. Tukaj smo postali še stroži, ne podrobujemo samo dokazov za učinkovitost, ampak zahtevamo tudi to, da morajo proizvajalci dokazati, da so ta zdravila bolj učinkovita kot tista, ki že obstajajo. In tukaj imajo rastlinska zdravila privilegij, kajti to proizvajalcem ni treba storiti. Torej imamo ponostavljen postopek registracije in tukaj smo se osredotočili predvsem na vidik varnosti. Torej, ta zdravila se uporabljajo že zelo dolgo zunaj Evropske unije, znotraj Evropske unije in da se nič hudega ni zgodilo. V členu 16c4 piše, da če imamo zdravilo, ki se uporablja manj kot 15 let v Evropski uniji, vendar pa bi drugače lahko izpolnjevalo zahteve za ponostavljen postopek, se mora o tem odločiti odbor za rastlinska zdravila. In sedaj pa imamo celo vrsto pisem, kjer nas ljudje sprašujejo, zakaj toliko proizvodov izgine iz trga. Sama sem bila zaradi tega zelo presenečena in sem skušala stvar preučiti. V resnici lahko pride do tega, da nekaterih proizvodov več ni, ker niso prosili za registracijo. Nihče jih pač ne more prisiliti v to, da morajo to res predstaviti te proizvode po ponostavljenem postopku. Nekatere, nekateri proizvajalci se odločijo, da prosijo za registracijo v sami državi članici, ne pa na splošno. Res pa je, da so od leta 2004 proizvajalci imeli sedem let časa za to, da izvedejo ta ponostavljen postopek registracije. Sedem let. Ne vem sicer, zakaj nekdo tega ni storil. Hm, nekateri pravijo, da so proizvajalci zaspali. Seveda, mislim, da to ni res, ampak mislim, da združenja, v katerih sodelujejo ti proizvajalci, pač eh, obveščajo proizvajalce. Mogoče obstaja problem kvalitete teh proizvodov, ne vem. To je seveda možno. V tem trenutku ne bo možno izvesti tega postopka, kjer se že pogleda, če je to zdravilo kvalitetno. Potem pa imamo vprašanje sestave, naprimer, da imamo rastlinsko zdravilo, kjer so tudi minerali. To pa seveda potem ne spada več po to zakonodajo. Potem je treba to obravnavati kot kemično zdravilo in to zdravilo je potem treba pregledati po drugačnem postopku nekateri proizvajalci, tako kot pri živilih, kjer so imeli visok uh, delež vitamina C, naprimer, lahko pridejo takšnih primerov tudi pri zdravih. Mogoče nam lahko gospod Ris pove, če bo komisija pripravila zakonodajo na področju homeopatije in antropofizije in kitajske medicine. Najlepša hvala. Pustil sem Darg, Dagmar, da malce dlje govori, ker se zelo dobro spomni dela v tem odboru. Tudi sam sem dobil pisma od državljanov, kjer so izrazili skrb, da nekateri proizvodi eh, izginejo z trga in da bodo proizvodni kot. Eh, sivka ali kamilice enostavno zginile iz, iz Evropske unije. Mm, na podeželju so ta zelišča že dolgo uporabljali, sedaj pa je treba, treba te registrirati. Torej imamo manjše proizvajalce, ki ki proizvajajo in um, gojijo ta zališča, niso prava podjetja ali proizvajalci, torej da gre bolj za domačo. Chris Davis, rad bi najprej slišal odgovor na vaše vprašanje. Gospod Kriton. Thank you, Mr. President. Hvala lepa. Ne bom govoril o. Uh, vitaminih in uh, dodatkih za živila, ampak bi, imam vprašanje v zvezi z zelišči. Istočasno pa se strinjam s tem, kar je dejala Dagmar Rudberen na koncu. Torej, če bo komisija pripravila poseben predlog za zakonodajo za homopatijo in tradicionalno medicino, Mislim namreč, da je to zelo pomembno. V Grčiji, v moji državi, imamo zelo veliko različnih zelišč. To predstavlja seveda veliko priložnosti za različne vrste zdravljen, da imajo pacijenti pač možnost izbire je pa to tudi dobro za trajnostni razvoj, da imamo večjo biotsko raznovrstnost. In imamo veliko manjših podjetij, ki pripravljajo zališna zdravila, zališne pripravke in druge proizvode. In zelo dobro bi bilo, da bi državljani pač povzeli takšne pobude, to so tudi storili in zato jih zanima, kako bo vplivala ta zakonodaja. Zato bi bilo dobro, da bi imeli posebno zakonodajo za tradicionalno medicino in pa tudi za zelišča in zdravila rastlinskega izvora. Lahko bi tudi razpravljali in se pogovorili o prehodnem obdobju pri pripravi te zakonodaje, preden bo ta stopila v veljavo. Najlepša hvala, gospod Ris. Uh, Naj odgovorim na vprašanje, kaj se bo zgodilo z proizvodi, ki ne bodo šli čez uh, ta postopek. Odgovor je, da bodo proizvodi ostali na trgu, vendar pa ne bodo dobili naziva zdravilo rastlinskega izvora, ker ne bodo dobili dovoljenja preko tega režima. Mogoče bi jih lahko potem umestili v druge vrste proizvodov na trga. V zvezi z eh, pobudami komisije o tradicionalni medicini, veliko med, tradicionalnih vrst medicine lahko damo pod to področje kitajska medicina, jurvedska medicina in tako dalje. V tem trenutku ne pripravljamo nobene posebne zakonodaje na tem področju. Kot veste, smo zelo zaposleni in v naslednjih letih smo dali prednost drugim področjem, kot so veterinarski proizvodi in zdravila in pa druga področja, ki jih pripravljamo in jih bomo predstavili v parlamentu in svetu. Hvala lepa. Das war's. Ja, vielen Dank. Dann haben wir darüber gesprochen. Und Najlepša hvala. S tem se bomo še naprej ukvarjali. Izvolite. Oprostite. Ali je gospod Ris odgovoril na moje vprašanje in nisem slišala odgovora? Ali ste odgovorili na vprašanje, ki ga je zastavila Dagmar in morda preslišala vaš odgovor? The, uh, regulatory... Gre za pobude glede tradicionalnih zdravil. Yes, no, no, ja, recite samo da, pa bo v redu. Ja. Z veseljem bi rekel, da, kaj ti v času svojega študija sem bil v Indiji in v drugih državah in sem proučeval to področje, ampak zelo težko je predstaviti takšno pobudo v tem trenutku. No, no, odgovor je bil ne, ne da. Ne, odgovor je bil rad bi, ampak ne smem. No, no, to so različna tolmačanja. Ampak gospod Bas ima pravico, da komentira ta odgovor. No, glede zadnjega. Zanima me, kaj se je zgodilo, kaj ti leta 2008 je komisija zapisala, da bo ocenila možnost pravnega okvira za tradicionalna zdravila rastlinskega izvora. Sedaj ste rekli, ne, tega ne bomo storili. Zanima me, kaj se je zgodilo med letoma 2008 in 2010. Uh, not, not much happening. Ja, ni se prav veliko zgodilo. No, to se mi je zdelo. Torej, če bo parlament zahteval več, bo seveda komisija lahko pripravila oceno, ampak gre zgolj za zakonodajno pobudo, ni šlo za zahtevo po eh, poročilu, ki bi ocenjevalo situacijo. Ja, no. Predlagali bi, predlagal bi, da generalna direkcija Sanko uh, odide v Indijo in opravi obisk tam in si ogleda situacijo. No, ampak pustimo sedaj to in pridemo k osmi točki na dnevnem redu. Ne, k sedmi točki na dnevnem redu. Gre za vprašanje Korin Lepaš o novih smernicah za presojo tveganja za zdravje, ki ga predstavljajo gensko spremenjeni organizmi. Korin Lepaš ima prvo besedo. Hvala lepa, gospod predsednik. Spoštovane kolegice in kolegi, eden, ena izmed najpomembnejših točk pri genetsko spremenjenih organizmih je ocena tveganja. Ocena tveganja za zdravje in pa za okolje. Zapisano je, da je potrebno oceniti posredne in pa neposredne učinke, pa tudi kumulativne učinke genetsko spremenjenih organizmov. Svet za okolje je leta 2008 zahteval oceno tveganja genetsko spremenjenih organizmov. In tudi 14. februarja 2010 je bilo to še enkrat potrjeno. Komisija je sprejela predlog, ki bi naj določil, katere podatke bo potrebno posredovati EFSI pri takšni presoji. Torej imamo nova navodila glede učinkov na zdravje in okolje, ampak nekateri znanstveniki menijo, da te smrtnice ne predstavljajo okrepljene ocene, ampak eh, da predstavljajo ošibitev obstoječe direktive ne bi rada šla v podrobnosti, ampak mogoče bi lahko še enkrat povdarila, da študije, ki naj bi glede na člen 24 bile posredovane naprej, ne zadostujejo. Izdelane so bile na podganah, ampak skupine podgan so bile premajhne, poleg tega pa je šlo tudi za prekratko časovno obdobje. Pri pesticidih so takšne študije eh, trajale več kot tri leta. Komisija se mora vprašati, ali naj bi študije trajale vsaj dve leti, tako kot pri pesticidih, poleg tega pa je potrebno ugotoviti, ali bi zahtevali tudi druge teste in če bodo zahtevani tudi testi toksičnosti za razmoževanje in transgeneracijske učinke genetsko spremenjenih organizmov. Trenutne študije niso zadovoljive, statistike in analize kažejo, da je prišlo do napačnih pozitivnih rezultatov, do lažnih pozitivnih rezultatov. Včasih so rezultati tudi lažno negativni, ampak pogosteje so lažno pozitivni. Poleg tega pa obstaja preveč manevrskega prostora za podjetja. Komisija bi morala to strožje urediti. Namreč v revidirani direktivi prihaja do nasprotja z odločitvami sveta leta 2008. Svet je namreč predlagal ravno nasprotno. Zanesljivost direktiv se s tem ni izboljšala in nespremljivo je, da bi sprejeli eh, to besedilo brez vnaprejšnje razprave. Ali lahko komisija pojasni, zakaj meni, da te direktive ustrezajo zahtevam sveta? Ali menite, da gre tukaj za okrepitev ocen ali zgolj eh, za ošibitev kriterijev za podjetja? Potem pa še ocena tveganja. Kako gledate na to? Komisija mora zagotoviti ustrezno oceno tveganja, kajti če ta ocena ni pravilna, potem tveganja tudi ne moremo ustrezno obvladovati. Poleg tega pa je potrebno dvome, ki so jih izrazili znanstveniki, posredovati tudi EFSI. Paziti pa je treba tudi na to, da se izvede študija dolgoročnih učinkov genetsko spremenjenih organizmov. Le v enem primeru je prišlo do znanstvenih pomislekov, čeprav takšni pomisleki obstajajo na več področjih. Zanima me tudi, kako bi lahko komisija poskrbela za to, da bi prišlo do preglednega postopka in da ne bi prihajalo do navskrižja interesov, kajti Razkrižje interesov se prepogosto pojavlja. Gospod Pulli bo odgovoril na to vprašanje. Merci, Tout en je dire... Najlepša hvala. Naj najprej povem, da komisija, še prav posebej pa komisar Dali, podpirata to, kar je pravkar povedala gospa Lapaš. Vsi v komisiji se strinjamo, da potrebujemo znanstveno študijo strani EFSE in takšna študija mora biti nepristranska in pregledna. Glede tega se vsi strinjamo in tudi komisar Dali je to večkrat povdaril. Povedal je že tudi, da se bo sam posvetil temu problemu kaj te nekatere točke je potrebno izboljšati. Sedaj pa naj odgovorim na posamezne vprašanja, ki jih je zastavila gospa Lepaš. Najprej prvo vprašanje. Ocena genetsko spremenjenih organizmov. Tukaj gre za komparativne študije, za primerjalne študije. Namreč pri tem se genetsko spremenjene rastline primerjajo z tradicionalnimi rastlinami. Tukaj obstaja razlika v primerjavi z pesticidi, namreč pri pesticidi trajajo študije toksičnosti 24 mesecev. Pri genetsko spremenjenih organizmih pa je tako, da nimamo enakega problema, kar zadeva toksičnost, kajti večina genetsko spremenjenih organizmov je odpornih na pesticide ali pa odpornih na določene bolezni oziroma na določene insekte. Pri odpornosti na insekte je potrebno preveriti, kakšna je primerjava z pesticidi, ki imajo podobne značilnosti. Recimo, ko gre za pesticide biti, ki jih uporabljamo za boj proti insektom. Značilnosti so podobne pri rastlinah, ki so pri katerih se uporabljajo ti pesticidi in pa pri genetsko spremenjenih eh, rastlinah. Potem pa so tukaj poskusi na podganah, ki so trajali 90 dni, vendar takšni poskusi niso bili izvedeni za vsa področja, kajti EFSA meni, da niso potrebni na vseh področjih. V tem trenutku preverjamo, kako naj bi nadaljevali z delom po teh poskusih, ki so trajali 90 dni. Radi bi pripravili dolgoročno študijo, ki bi trajala 24 mesecev. Recimo, da bi podgane 24 mesecev hranili z genetsko spremenjenimi organizmi, ampak preden to storimo, potrebujemo postopke, ki bodo odobreni na evropski ravni in ki bodo obstajali tudi že na mednarodni ravni. Ne moremo zahtevati študij, ki bi trajali 24 mesecev in ki niso priznane nikjer v mednarodni skupnosti. Potrebno je sodelovanje, da bomo lahko to storili. Kar pa zadeva poskuse, ki trajajo 90 dni, tukaj želimo okrepiti celoten potek teh študij. Potem pa vprašanje, ali mislite, da zatem šibimo pravila, ki trenutno obstajajo. Ne, mislimo, da gre tukaj za zaustritev pravil, najprej na pravni ravni v tem trenutku gre za smernice, ki že obstajajo, ki pa niso pravno obvezujoče. Če bi te smernice spremenili v uredbo komisije, potem bi smernice postale pravno obvezujoče. In s tem bi torej zaustrili ta pravila. Smo mnenja, da bo s tem tudi na znanstveni ravni nadzor strožji. Kaj ti obstajala bo ocena tveganja in potem tudi skupna ocena. Pri tem bomo ravnali na osnovi protokolov, ki so priznani tudi na mednarodni ravni. Poleg tega pa je pomembno, da ne uvedemo postopkov, ki mednarodno niso priznani. Potrebujemo tesno mednarodno sodelovanje, ki se bo moralo odražati tudi v teh pravilih. Tako da, pravila, tako da bodo pravila, ki bodo sprejeta, priznana tudi na mednarodni ravni. Potem bomo določili tudi protokol za študije na terenu in pa pravila tudi za statistične študije. Smo mnenja, da bomo s tem nadzor okrepili. Nismo mnenja, da bomo s tem ošibili pravila iz preteklosti. Mislim, da bomo nadzor okrepili. Mogoče Ne ravno tako, kot bi si želela gospa Lapaš z študijami, ki bi trajale 24 mesecev, kljub temu pa mislimo, da bomo s tem okrepili študije in nadzor. Potem pa dolgoročno tveganje. Mislimo, da je nujno potrebno razjasniti naslednjo vprašanje in to smo že povdarili v drugih pravnih postopkih in sicer, da je potrebno predviditi postopek opazovanja, ko bo odobren posamezni genetsko spremenjeni organizem. Namreč takšen postopek mora potekati naprej, ko bo določen organizem že odobren. Seveda mu potrebujemo zanesljive znanstvene rezultate. Seveda je tako, da vedno obstajajo dvomi glede rezultatov znanstvenih študij, ampak zato raziskave tudi še naprej potekajo. Torej, določen dvom se nam zdi povsem normalen, vendar pa ne moremo in ne moremo enostavno zanostaviti tudi mnenja manjšine. Gospa Lapaš je omenila tudi primer v povezavi z odpornostjo na antibiotike. Vsak član znanstvenega odbora mora poskrbeti za to, ne glede na to, ali se strinja z skupnim mnenjem ali ne, da se najde soglasje in da potem znanstveni odbor predstavi enotno mnenje. Ne moremo imeti mnenje večine in mnenje manjšine, kaj ti potem v komisiji le težko sprejmemo ustrezno odločitev. Če se bo to zgodilo, potem se bomo obrnili na EFSO in prosili za pojasnila. Prosili bomo, da se EFSO še enkrat pogovori z znanstveniki, ki zastopajo mnenje manjšine, tako bomo lahko zadevo razjasnili. Ugotovili bomo, zakaj obstaja takšno odstopanje in potem bomo to mnenje tudi vključili v mnenje znanstvenega odbora. Ne gre za to, da bomo enostavno zanemarili mnenje manjšine, ampak potrebujemo jasno stališče in jasne odločitve znanstvenega odbora. In to bo potem osnova za jasne pravne akte. Obstaja le malo negativnih ocen glede genetsko spremenjenih organizmov. Študije pa zahtevajo precej časa. Podjetja z področja biotehnologije komisiji očitajo, da traja priprava mnenja tri ali štiri leta, ampak to je pripisati temu, da obstajajo mnenja manjšin, da obstajajo mnenje manjšine znanstvenikov, ki jih je prav tako potrebno upoštevati. Pri pesticidih pa je hitreje pripravljena negativna ocena. Recimo, ko je šlo za pesticid 3D. Danes zjutraj smo o tem razpravljali v svetu, svet še ni sprejel mnenja. Komisija mora prevzeti pobudo, ravno tako kot pri genetsko spremenjenih organizmih. In ta pesticid bomo črtali z seznama odobrenih pesticidov podjetje je prosilo za podaljšanje roka in za dodatne informacije, za vložitev dodatnih informacij, ampak EFSA je to zavrnila. Pri genetsko spremenjenih organizmih pa je tako, da so prav tako potrebne dodatne informacije. Raziskave še trajajo in zato tukaj nimamo toliko odstopanj in ne pride tako hitro do negativnih mnen. Kriton Arzenis. Hvala lepa, gospod predsednik. Rad bi se zahvalil komisiji za, to, za ta zelo podroben odgovor. Seveda moramo biti zelo previdni, ko govorimo o manjšinskih in večinskih mnenjih. In sicer iz čisto preprostega razloga. Številne študije niso neodvisne. Industrija vpliva na nje in seveda je lahko izvajati študije, kadar imaš dostop do semen, ampak ni pa študija ravno neodvisna, če ti ta semena zagotovi industrija, ki jih proizvaja. strinjal bi se z gospoda Paš in z predlogom, ki ga je podala. Ne pravimo, da na tem področju ni opravljenih dovolj študij, ampak pravimo, da ne prihaja do korektnega izvajanja in da je potrebno preveriti postopke, ki obstajajo In še eno vprašanje. Včeraj smo imeli posvet v zvezi z genetsko spremenjenimi organizmi in predstavniki EFSE so menili, da so potrebne študije o prim da so potrebne primerjalne študije. EFSA meni, da se na tem področju ne uporablja učinkovit postopek, Namreč študije, ki potekajo na tradicionalnih rastlinah, so povsem drugačne. Na spletu lahko beremo, da namerava komisija uvesti politiko nične tolerance za uvožene GSO-je. Ali ima komisija kakšne novice glede tega? Ja, zanimivo bi bilo imeti nekakšno splošno razpravo o genetsko spremenjenih organizmih, ampak nimamo ravno veliko časa, zato bi se morali omejiti na vprašanja, ki so bila zastavljena. Vsem drugim pa se bomo lahko pogovarjali kasneje. Še Bartstas, ki je tudi zastavil vprašanje zvezi z genetsko spremenjenimi organizmi, to bo naslednja točka, ampak vseeno. Tudi O tem vprašanju bi rad spregovoril. Posvetil bi se rad zdra, zdravstvenemu tveganju, ki ga predstavljajo genetsko spremenjeni organizmi. Komisija me ni ravno pomirila. Komisija je dejala, da gre za primerjalne študije in da gre tukaj za precejšno razliko v primerjavi z pesticidi. Komisija je govorila tudi o vlogi EFSE, ampak nisem najbolj pomirjen pri teh izjavah komisije in tukaj se upiram na povsem konkretna dejstva. V začetku tega meseca smo dobili pozitivno mnenje EFSE glede določenega proizvoda in sicer je šlo za vrsto koruze. šlo je za povezavo različnih genov in študija EFSE se je osredotočila zgolj na posamezne gene, ne pa na celotno sliko, torej na kombinacijo različnih genov in značilnosti. Torej, lahko se zgodi, da posamezen gen sicer nima škodljivih učinkov, da pa kombinacija različnih genov vodi v takšne negativne učinke zaradi tega. Mislim, da je gospa Lapaš zastavila povsem pravilno vprašanje. Mislim, da moramo biti zelo sumničavi, ko gre za te študije in sploh za temo genetsko spremenjenih organizmov. In zato si želim bolj konkreten odgovor komisije glede na, ta, na to zelo konkretno vprašanje gospe Lapaš. Ja, Najlepša hvala. Govorila bom v svojem imenu in tudi v imenu moje kolegice Pilara Juso, ki um, nima glasu in me prosila, da govorim v njenem imenu, je namreč znanstvenica. Kaj se dogaja v naših raziskovalnih znanstvenih centrih? Farmacevtska industrija zelo vpliva na njih, saj tiste, ki proizvajajo gensko spremenjene organizme. V centru Max Planck dela veliko znanstvenikov in nikoli od njih nismo dobili poročila o tem, da bi to predstavljalo tveganje za naše zdravje. Obstajajo pa študije glede tega, da so takšni organizmi slabi. Moja snaha v Max Plancku raziskuje krompir ki, vrsta krompirja, ki ima določene luknje, ki to lahko povzroča deformacije v plodu noseče ženske. Tveganje obstaja v samem življenju. Torej, prosim, da tukaj organiziramo javno predstavitev znanstveniki, ki so neodvisni, ki raziskujejo to področje, da naj nam razložijo, zakaj gre. Pogovarjali smo se tudi s kolegi o različnih faktorjih in proizvodih. Ko se pogovarjam s nasilniki, pravijo, da to ne drži in potem to tudi otemelijo. Tukaj nimam seveda sama dovolj znanstvenega znanja, da bi tukaj lahko razložila, zakaj gre za to. Bi, bi bilo dobro, da povabimo znanstvenike, da razložijo, zakaj gre. Mislim, da je znano zelo razvita in da potem recimo razlikujejo med krompirjem, ki je boljši od drugega, ki ne povzroča deformacij in pa da se potem razblinijo strahovi med različnimi naravnimi vrstami in pa gensko spremenjenimi organizmi, ki bi lahko kontaminirali naravne vrste organizmov. Hvala lepa. No, čas nas že malo preganja, zato prosim, da ne govorite dlje kot dve minuti, sicer ne bomo zaključili z današnjim dnevnim redom. Vitorijo Prodi. Grazie, Najlepša hvala, gospod predsednik. Moje letalo je imelo zamudo, ampak zato bom zelo kratek. Osebno menim, da ni prav velikega tveganja pri genetsko spremenjenih organizmih. Lahko pa se pojavi velik problem, če bo prehrana celotnega organizma odvisna od omejenega števila živil. Zaradi tega se moramo boriti proti insektom, Na ta način bomo namreč lahko zagotovili varno oskrbo s prehrano. Prevzeti moramo torej tveganje, ki je povezano z genetsko spremenjenimi organizmi, kajti sicer se bomo soočili z zelo majhno raznolikostjo živil in to bo predstavljalo veliko nevarnost za prehrano celotnega planeta. Torej, prišlo bo do omejitve raznolikosti in to bi lahko predstavljalo veliko nevarnost. Hvala lepa, Korin Lapaš. Eh, eh, Hvala lepa, gospod predsednik. Ja, gospod Puli, primerjalna študija, ki ste jo omenili. ta študija prihaja iz ZDA in ne moremo se zanašati na študije iz ZDA, kajti tukaj gre zgolj za izgovor, da se ne izvede ustrezna študija. Direktiva iz leta 2001 poziva k pripravi študij o kratkoročnih in dolgoročnih učinkih genetsko spremenjenih organizmov. Zato sem tudi zastavila svoje vprašanje neliko me skrbijo primerjalne ocene. Harry Kripper predseduje odbor za genetsko spremenjene organizme in če si ogledamo predloge, ki prihajajo iz tega odbora, lahko vidimo, da se za temi študijami skriva ideja o enakosti sestavin. Ali lahko še enkrat pojasnite te študije, trenutno me še niste pripričali. Samo še trenutek, gospod predsednik. Mislim, da pravite, da ne upoštevamo manjšinskih mnen oziroma mnen manjšine znanstvenikov, ampak seveda nas zanima, kakšni problemi bi se lahko pojavili. Tudi, če obstaja zgolj zelo majhna skupina znanstvenikov, ki se ne strinja z splašnim mnenjem. Torej, mislim, da tukaj ne gre zgolj za iskanje soglasja, da je potrebno upoštevati vsa posamezna mnenja, gospod Puli iz komisije. Na hitro bom odgovoril na vprašanje. Glede študij industrije, o tem nisem govoril, kajti to spada že v drugo področje, gre za spremljanje oziroma za nadzor. Razmišljamo o tem, kako bi lahko pripravili študije in kako bi lahko še enkrat ponovili študije, ki so jih že izvedla podjetja z področja biotehnologije. Te študije so tako ali tako predmet nadzora, ampak določene študije bomo poskušali še ponoviti. Recimo, prej sem omenil primer študije na podganah, ki je potekala 90 dni. To študijo želimo ponoviti v neodvisnem laboratoriju, tako da bomo imeli primerjalno študijo. Pripravljamo pravni okvir glede nične tolerance za uvožene GSO-je. Tukaj gre za genetsko spremenjene organizme, ki jih trenutno ocenjuje EFSA. Tukaj govorim predvsem o krmi, ne pa o živilih tehnična, ni, nična toleranca. Zato, da bi se izognili težavam pri uvozu. Tukaj ne gre za, genec, za vse genetsko spremenjene organizme, ampak zgolj za genetsko spremenjene organizme, ki jih trenutno poročuje EFSA in zgolj za genetsko spremenjene organizme, ki se nahajajo v krmi. Gospe Kortines in gospodu Štasu bi rad povedal še naslednje. Pri specifičnih zahtevah se lahko zgodi, da so študije posredovane naprej, recimo, ko gre za patente, tukaj obstaja klauzula o zaupnosti, ampak načeloma mislim, da je postopek zelo pregleden, še posebej, kadar je uložena uradna zahteva. Kar zadeva koruzo, genetsko spremenjeno organizmo, genetsko spremenjeno koruzo, ta se uporablja kot krma in kot živilo in EFSA trenutno preverja, ali bo na osnovi te študije lahko dano dovoljenje za uporabo te koruze. Govorili ste tudi o študijah v ZDA oziroma o primerjanju genetsko spremenjenih organizmov z tradicionalnimi eh, organizmi. Eh, študije v EPSI potekajo 4 do 5 let, torej je postopek pri nas povsem drugačen kot v Ameriki. In mislim, da mi nihče ne bo ugovarjal. Ne želimo soglasja, kar zadeva same študije, ampak želimo soglasje, ko gre za pripravo protokolov o teh študijah. V času študije je potrebno upoštevati pozitivna, negativna mnenja, mnenja večine, mnenja manjšine v protokolih pa želimo zbrati vse možne informacije, vendar želimo najti določeno mero soglasja. Upam, da sem odgovoril na vsa vprašanja, seveda pa se vam še naprej na razpolago. Najlepša hvala. Gospa Gutierrez želi predstavitev na to temo, to mnenje oziroma to pobudo je potrebno obravnavati na seji koordinatorjev. In tam se bomo odločili, ali bomo to storili ali ne. Sedaj pa prehajamo k naslednji temi oziroma k naslednji točki, gre pa za isto temo. Gospod Stas je sestavil vprašanje o izvajanju zakonodaje o genetsko spremenjenih organizmih. Kar takoj bom predal besedo gospodu Puleju. Namreč čas nas že nekoliko preganja in vprašanja vsi poznamo, gospod Pule. Izvolite. Izvajanje zakonodaje o genetsko spremenjenih organizmih. Oui, merci <laughs> Monsieur le Président. Je vais essayer de répondre à donc. Ja, hvala lepa. Gospod predsednik, poskušal bom, poskušal bom odgovoriti na ta vprašanja. Seveda smo zadeve preučili 13. julija, smo razvili novi pristop, gre za novo priporočilo, kar zadeva koeksistenca, soobstoj. Ta politični pristop pa ne spremenja načel soobstoja države članice morajo sprejeti ustrezne ukrepe za preprečevanje na ključnega sproščanja GSO-jev v konvencionalni pridelavi. Tukaj imamo sklepe Sveta za okolje iz leta 2008. V teh eh, Na osnovi teh sklepov lahko države članice sprejmejo ukrepe za soobstoj s uvedbo GSO prostih območij. Tukaj mejna vrednost ni cela nič devet. Nekatere države se s to vrednostjo strinjajo, nekatere države pa so sprejele ukrepe, ki predstavljajo nič no toleranco do GSO-jev. spet druge države članice so sprejele ustrezne ukrepe za izoliranje biološke pridelave. V Španiji so nacionalni strokovnjaki razvijali ukrepe in tukaj ponujamo tudi tehnično podporo državam članicam pri pripravi ukrepov za zagotavljanje so obstoje. Tukaj imamo že neko dobro prakso, ki je bila objavljena 25. septembra za pridelavo koruze. In še nekaj k samim ukrepom. 15 držav članic je sprejelo ukrepe za soobstoj GSO-jev z drugimi predelki. Ostale države članice pa so podprle projekte, druge projekte Evropske unije. Nekatere države članice, mislim, da jih je šest, bi želele pridelovati koruzo ali pa krompir z GSO. E. Tiste države, ki pa še niso dovolile uporabe GSO, pa se tudi zanimajo, pa se ne zanimajo za so obstoj. Pri teh 15 državah članicah je, eh, jih je 10, ki želijo vzpostaviti javni registr, kjer bile zapisane lokacije eh, pridelka z ustreznimi informacijami o samem pridelku druge države članice. želijo v registru kmetijskih gospodarstv ali pri samem kmetu eh, želijo evidentirati eh, te GSO-je, kar ni tako natančno, informacije pa se podajo na zahteve k zainteresirane eh, stranke. Nekatere države pa sploh ne predvidevajo posredovanje teh informacij. To je čisto kratko odgovor na vprašanje, ki jih je postavil gospod. Svod Poulet, Bert Stas. Mm, čisto na kratko. Mm, gospod predsednik, to je bilo vprašanje. Ki je bila predvidena za sestanek v sredo. Tam so me prosili, da pač naj to vprašanje postavim tukaj, verjetno iz logističnih razlogov. To je bilo vse skupaj zelo približno, države članice tudi niso bile omenjene z imenom, vendar pričakujem, da bo komisija to predstavila tudi pisno, tudi z imeni držav, ki to imajo in tega nimamo. Tako bi dobil natančne odgovore, ki bi jih lahko uporabili za nadaljne razprave o tej temi. Države članice so vendar znane, gospod Pulje, to ni neka skrivnost, kaj ne. Če želite, lahko te države članice takoj navedem k tem devetim državam članicam, ki želijo vzpostaviti javni register. Imamo Avstrijo, Nemčijo, Dansko, Francijo, Mačarsko, Litvo, Luksemburg, Nizozemsko in Švedsko. Ker zadeva dve državi članici, ki želijo to narediti v registru kmeta oziroma kmetijskega gospodarstva, to je pa Latvija in pa Portugalska. potem imamo eno državo članico, ki daje informacije na osnovi pisnega zahtevka, to je Češka. Potem pa imamo tri države članice, ki ne predvidevajo kakršnega koli posredovanja, to je Slovaška, Romunija, Belgija. Pričemer je moram pri Belgiji dodati, da je ta registr v pripravi. Trenutno ga še ni. Vem, da vas posebej zanima Belgija. Vse to sem to še razložil. Ja? Zdaj vemo, za koga vse gre. Barstas. Mm, tukaj se spet čudim, ker to je že zapisano v moji vprašanje. V Španiji imamo največ pridelkov za GSO in Španiji sploh niste omenili. Kaj pa Španija? No, no, ja pa de projet euh, notifié à ce jour par l'Espagne. Trenutno Nimamo nobenega obvestila od Španije. Nismo prejeli nobenega obvestila od Španije. Tako. To je bila še podrobno obranova tega vprašanja. Barstas je zadevo proučil in ve, kakšne bodo dodatno vprašanje v naslednji rundi. Tema, ki nas bo spremljala skozi poročilo pojedla paš, ko bo ta tema prišla v odbor. Zdaj pa nadaljujemo z ja, cen. Noin, Pri točki 9 smo smanjšanje neenakosti na področju zdravja v Evropski uniji. Tukaj imamo poročilo. Edith ima besedo. Hvala, gospod predsedujoči. Osnutek poročila je že na voljo v vseh jezikih. Mislim, da poročilo že poznate, čeprav v nekaterih jezikovnih različicah ehm, lahko najdemo še nekaj pomenkljivosti in napak, ki pa jih bomo kratkem odpravili. Neenakost na področju zdravja od države do države, od regije do regije so povezane z socialnimi in gospodarskimi razmerami. Ti neenakosti se lahko še poslabšajo iz različnih razlogov, ki so povezane z spolom, etnično pripadnostjo, tudi versko pripadnostjo ali pa tudi z faktori, kot so življensko okolje, ravnanje na področju zdravje, izobrazba, poklic, eh, dohodki. Tudi zdravstvena oskrba je različna, preventivni ukrepi so lahko različni. Kako lahko vplivamo na vse te dejavnike? Zdravje in dolžino življenja. Sto odvisne od življenjskega sloga, pa tudi od revščine v mladosti. Tukaj smo dosegli že veliko napredka v mnogih državah članicah, kljub temu pa smo še vedno priča velikim neenakostim v skupnosti 27 držav. Če k revščini pride še drugi dejavniki kot otroštvo ali starost ali pripadnost eh, manjšinski skupini, potem se ustrezno povečujejo tveganja za zdravje. Zato je potrebno ustrezno zagotoviti informiranje, pa tudi pravno pomoč, ki bo omogočila državljanom boljše razumevanje pravic, kar bo tudi prispevalo k zmanjšanju neenakosti in razlik. Te razlike se lahko pojavijo že v otroštvu, lahko se nadaljujejo do pozne starosti, lahko se prenašajo celo od generacije na generacijo. Zato je to, ta tema še posebej pomembna in potrebno bo najti rešitev. Danes smo priča globalni krizi, s čimer se situacija še poslabšuje. Ta kriza ima tudi velik vpliv na zdravstveni sektor v posameznih državah članicah na področju ponudbe in popraševanja na področju ponudbe. Je tako, da se zdravstveni proračuni zmanjšujejo. Po drugi strani pa imamo vedno več popraševanja po dolgoročni negi in zdravstvenih storitvah, kar posledično vodi v slabšo zdravstveno stanje populacije. Nekatere države so pripravile programe za oživitev gospodarstva, hkrati pa so predvideli ukrepi za boj proti krizi v zdravstvenem sektorju. Izboljšali so financiranje, prestrukturirali so sam zdravstveni sistem ali ga reorganizirali. Nekatere druge države so samo krčile sredstva za zdravstvene storitve. Nekateri pravijo, da je ta kriza posledica socialnih razlik Če tako, potem je še posebej pomembno, da te razlike odpravimo. To je pomembna prioriteta in prednostna naloga na vseh ravneh politike. Zato se veselimo sporočila komisije. In veselijo nas tudi cilji, ki so zapisani v tem sporočilu. Naj vas opozorim eh, na nekatere predloge, ki jih navaja tudi moje poročilo. Tako, naprimer, kar zadeva potrebo po izpolnjevanju oziroma po upoštevanju potreb eh, revnih ljudi ali tistimi zamejenimi možnostmi, invalidov, priseljencev ali otrokov revnih družin. Nadaljni ukrep zahtevam ukrepe za omilitev posledic krize, sploh na naslednjih področjih investicije v zdravstveno infrastrukturo, v javno zdravje, prevencija, optimalno financiranje zdravstvenih storitev, prestrukturiranje in reorganizacija zdravstvenih storitev potem pozivam države članice, da sprejmejo ustrezne ukrepe za to, da bi ljudje lahko resnično živeli zdravo. Zato morajo zagotoviti ustrezne pogoje. Še posebej moramo poskrbiti za otroke in nosičnice ter starše. Komisijo tudi pozivam, da v okviru strategije Evropa EU 2020 ugotovi, da sta zdravje in eh, dobrobit potrebna za prepričevanje izključevanja. Tukaj imamo kazalnike glede socioekonomskega položaja. Države članice pozivam, da ta sektor natančno pregledajo in nadzorujejo razvoj, da podatke razvrstijo po spolu, po starosti po geografskih dimenzijah. Tukaj potrebujemo dobro metodo za vse države članice in se moramo sredotočiti na tista področja, kjer imamo največ težav in kjer lahko izmenjamo dobre prakse. Pomembno je tudi, da dobimo podporo iz kohezijskega sklada in strukturnih skladov za odpravo teh razlik in se že veselim pripom kolegov te pripombe bodo prav gotovo pomagale izboljšati moje poročilo. Predvidevala sem nekaj predlogov sprememb, ampak vse skupaj bomo poskušali vključiti v poročilo vse tisto, kar je koristno. Hvala lepa, gospa Estrela. Evropska unija želi vzpostaviti enake pogoje za vse, tudi na področju zdravja, zato se moramo tudi s tem okvarjati. Zdaj, časovne stiske bi predlagal, da najprej povejo neki koordinatorji, poročevalci, tri minute, ostali dve minuti. Filip Žv za ELS. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Hvala lepa, gospa Estrela za v vaše komentarje, podal bi nekaj eh, pripom pri takšnem poročilu. Je treba biti previden pri izjavah. Tukaj imamo kar nekaj, kar bi lahko, o čemer bi lahko razpravljali, ko daj, podajate določene trditve. Res je, da ljudje živijo eh, dlje, ampak pravite, da je njihovo zdravstveno stanje slabše potem, dokler so živi. Ko ste dejali, da države zmanjšuje sredstva za zdravstvo in to vpliva na zdravje, tudi to še ni dokazano. In še nekaj povezano s krizo. Seveda so tukaj razlike. Ampak razlike so na različnih področjih, ker imamo različne instrumente, ki jih uporabljamo. Nekatere razlike so povezane z socialnimi okoljskimi faktorji, naprimer eh, bivanje, način prehrane. Tudi to prispeva k eh, zelo korenitim razlikam. Razlika je, če nekdo rudar in ima zelo slabo delovno pogoje, bo prej umrl kot eh, evropski poslanec. Torej, to so tudi socialne razlike. Druga stvar, ki povzroča takšne razlike, je dostop do zdravstvenih storitev. Če je težko priti do zdravnika ali kakšne druge zdravstvene strukture, je položaj bolj negativen ali pa ne dobimo nadomeščenih stroškov, s čimer so povezane razlike samih zdravstvenih sistemov. Tudi tukaj imamo razlike, ker imamo različne zdravstvene sisteme. Ampak to je spet nekaj drugega. Če govorimo o nekom, ki hudo zboli v Evropi, se te osebe enako obravnavajo praktično posod v Evropski uniji. Tukaj ni razlik. Gre za razlike na področjih, ki se ne plačujejo iz zdravstvene blagajne. Naprimer področje očal ali zobne protetike. Tukaj nimamo polnega financiranja ali pa na, da ni preventivnih je pregledov pri določenih vrstah raka, naprimer. Če tega ne storim, potem spet prihaja do razlike med državami. Tukaj imamo še okoljske faktorje. Potem se moramo lotiti socialnih eh, zadev, pomanjkanja dostopa, pomanjkanja preventivnih ukrepov in tako naprej. Situacije so torej zelo različne. Hvala lepa. Med poročevalci v senci. Milan Zabrno. Děkuji, eh, pane předsedo, dámy a pánové. Já bych chtěl poděkovat za diskuzi, která tady. Hvala lepa. Se besedo in vesel sem, da imamo danes to razpravo. Gre za pomembno razpravo. Če to bi podal nekaj predlogov za ukrepe. Ker zadeva kakovost zdravstva, so tukaj razlike v Evropski uniji. To je naša realnost. Vendar na to ne, pliča, ne vpliva socioekonomski socio in finančni položaj posameznikov. So tudi drugi faktori kot eh, genski dejavniki, dostop do zdravstvenih storitev, dostop do informacij o zdravju, dostop do informacij glede zdravega življenjskega sloga. Gre pa tudi za neenakosti zaradi različnega dostopa do sodobnih tehnologij. Kar bi izpostavil, je dostop do informacij za pacijente. Menim, da Zdravje temelji na informacijah o zdravem načinu življenja, ki morajo biti ljudem na voljo. Če želimo izboljšati položaj, potem moramo ljudem ponuditi dobre, kakovostne informacije in jim omogočiti, da se obveščeno odločajo in izbirajo. Prav tako bi podal nekaj predlogov sprememb povezanih z geografskimi razlikami v zdravju in telemedicinskimi vidiki. Hvala lepa, Peter Lize. Hvala, gospod predsednik, hvala tudi Idite Streli, naši poročevalke in našemu poročevalcu Senci Filipu Žuvenu, ker smo slišali že pokazalo, da prihaja do zapletene mešanice. Po eni strani moramo kot predstavniki ljudstva se zauzemati za to, da bi se razlike med državami članicami in tudi znotraj držav članic zmanjšale in da bi vsi ljudje dobili priložnost do dostopa do kakovostnih zdravstvenih storitev. Vendar pa vidimo na osnovi različnih dejavnikov, da to ni tako enostavno mogoče. Dokument komisije to tudi dokazuje. Nimamo neke enostavne rešitve, ki bi jo lahko zakonodajno rešili. Veliko je razlogov za različno zdravstveno stanje pri isti bolezni. V osnutku poročila pa je tudi že napisano, da gre za problematiko celotnega socialnega statusa, ponudba visokokakovostne terapije ne bo zadosti, če bomo imeli druge dejavnike tveganja, ki se bodo še vedno pojavljali. In tukaj je težko najti neko ravno težje, če tudi si želimo zmanjšati socialne razlike, je to zelo težko doseči. Je pa to nekaj zelo eh, dobrih eh, predlogov v poročilo gospe Estrelo. Mislim, da bi morali zdravje bolj integrirati v strategijo EU 2020. To podpiram. Zdravje mora tudi pri kohezijskih in strukturnih skladih igrati večjo vlogo, kolega Mikolasik, ki ga danes ni tukaj, je v odboru za razvoj podeželja v našem odboru delal na tej temi. Države članice bi morali bolj izkoristiti možnosti, ki so na voljo. Na koncu naj podam še primer. Zato, da če imamo enake genetske, enaka genetska izhodišča, pa vendar pridemo do razlik mukoviscidoza je ta primer. Pred kratkim sem imel pacijenta in tukaj vidimo, kako lahko zelo malo denarja pomagamo eh, pacijentom. Če bi naredili neko študijo tega, kako zmanjšati pojavnost določenih bojezni z majhnimi stroški. Hvala lepa, Vidorja Prodi. Grazie, Presidente. Volevo. Hvala predsedujoči. Če per eh, il lavoro fatto. Poročevalki bi rad čestital za njeno poročilo. Še enkrat bi povdaril, da so te socialne pridobitve velik uspeh eh, zadnjega stoletja. In tako bi moralo ostati tudi v novem stoletju. Seveda pa so tukaj tudi težave, ki izhajajo iz gospodarske krize. S tem tveganjem pa je treba ravnati zelo previdno. Kaj je takrat, ko so ljudje že oslabljeni, ne smemo še dodatno povečevati socialnih razlik eh, skozi zdravje. Te nevarnosti se moramo izogniti. Vse smo videli, kako težko je bilo predsedniku Obami v ZDA najti neko ustrezno ravnotežje. O tem bo treba razmisliti in se zelo previdno lotiti zadeve, kajti zadnji dogodki so pokazali, da se neenakosti razlike povečuje, povečujejo, sploh kar zadeva porazdelitev dohodka, kar seveda tudi vpliva na zdravstveno skrbo. In tukaj menim, da je resnično čas da na novo oblikujemo zdravstvene sisteme, ki bodo omogočili ponudbo storitev tudi čez meje in odpravo razlike ter enakopravni dostop vsem državljanom. Hvala lepa, Dagmar Rodberen. Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospod Lize je dejavnika zelo pomembnega. Na koncu svojega govora je povdaril, da imamo zelo enostavne metode, da lahko pacijente zdravimo z enakim znanjem po celi Evropi in da to sploh ne stane tako zelo veliko. Obstajati mora samo volja. Tudi to je zelo dobro opisal gospod Lize in to je, da se ne izrabi vseh možnosti, ki obstajajo v državah članice. Seveda imamo strukturne sklade in kohezijske sklade, ki v svoji sestavi niso namenjeni temu, da bi financirali zdravstveno politiko. Države članice pa to seveda lahko storijo, če to želijo. Tega si seveda ne želijo, sredstva želijo porabiti za druge zadeve, kot so ceste, železnice in tako dalje. Ravno zaradi tega je poročilo gospe Estrela tako zelo dobro, vendar pa je pomembno povdariti to, da moramo od držav članic zahtevati, da same priznajo, kako zelo pomembno je zdravje Zato tukaj primankuje torej to, da jim omenimo z imeni tistega, ki ni opravil svoje naloge. Seveda ne bomo povedali, katere so najmanj uložile v zdravstvo, ampak lahko seveda pozve, pozovemo države članice, da uložijo več v zdravstvo. Naprimer, da spodbudimo, da večji delež proračunov uložijo v zdravstvo. Nekatere to že delajo, druge manj. In če tukaj potem pokažemo v odstotkih eh, BDP-ja v določenih tabelah, koliko uložijo v šolstvo, ceste, gradnjo, znanost in razvoj in zdravstvo. Torej, da potem spodbudimo države članice, da same poskrbijo za to, da se več sredstev loži v zdravstvo. Najlepša hvala. Obstaja ideja socialne konvergence v Evropski uniji, da se pogleda, kakšni so socialni izdatki v posameznih državah šajca. Gospa Vilmot. Eh, hvala lepa, gospod predsednik, zelo žalostno je, da so najrevnejši tisti, ki imajo najmanjši dostop do stanovanj, šolstva in tako dalje. Te revne skupnosti so tiste, ki imajo više ravni, imajo više številke kadilcev, alkoholikov, um, odvisnikov od mamil in tako dalje ne jedo zdrave prehrane, kar seveda pomeni slabša prehrana in večja prisotnost obolen. Razlog za to je slaba prehrana in to bo vredno še slabše zaradi gospodarske krize. Storiti moramo vse, kar lahko, da izboljšamo situacijo najbolj ranljivih skupin in najrevnejših. Zato pozdravljam to poročilo. Je namreč samo začetek za to, da rešimo veliko število takšnih vprašanj. Upam, da bodo države članice to resno vzeli. Finančna kriza ne sme biti izgovor za to, da najrevnejši še bolj trpijo v naših družbah. Zagotoviti moramo, da se resnično kaj premakne na tem področju. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa Chris Davis. You, Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod Odi je poročevalec v Senci in spregovoril v, v imenu kolego Antonija. In Antonijo bi rad povdaril, kako zelo pozdravlja to poročilo in da vsi vemo, kako zelo pomembna je ta zadeva za naše državljanje. Vsi se ukvarjamo z vprašanjem čezmejnega zdravja. Imamo nekaj predlogov Evropskega parlamenta. Če želimo zmanjšati težave, s katerimi se soočajo države članice, potem moramo zmanjšati neenakosti v državah članicah in problemi se bodo razblinili. Z nekaterimi težavami se moramo ukvarjati v naslednjih letih in to je finančna kriza in kakšne posledice bodo eh, imeli manjši izdatki za socialne zadeve, kot je zdravstvo, šolstvo in tako dalje za prebivalstvo v državah šeljnicah. Imamo tudi potem vprašanje demografskih sprememb, staranja prebivalstva in tudi to bo prineslo svoje spremembe in pa razlike v državah članicah. Kaj bi bilo treba dodati v poročilu? To je multisektorijalen pristop, ko se ukvarjamo z neenakosti. Upoštevati je treba faktore, kot je brezposelnost, možnost do dostopa delovnih mest, integracija manjšin in tako dalje. In drugič, treba je upoštevati tudi nevidne neenakosti in zadeve, ki se pojavljajo v statičnih podatkih, kot so naprimer zdravje na delovnem mestu in pa tveganje na določenih delovnih mestih in po določenih poklicih. Upoštevati bi morali naprimer stopno samomorilnosti v določeni državi in ne samo število sončnih dni in pomakanje vitamina D. Potem imamo še vprašanje kajenja, prehrambe in tako dalje, kar je že omenila tudi Glenis. Zavedam se tudi neenakosti v zrokraljestvu, tudi znotraj samih mest. Na enem predelu mesta imamo naprimer zelo visoko pričakovano življenjsko dobo, ki je lahko sedem let večja od vse prebivalstva v drugem predelu mesta. Tukaj treba poštevati vse vrste dejavnikov, ne samo zdravje. Potem pa imamo tudi vprašanje do dostopa do specialistov tudi to spada pod vprašanje čezmejnega zdravja. V nekaterih državah pač nimamo določenih eh, specialistov, imamo zdravnike, ki znajo izvajati operacije v eni državi, v drugih državah pa teh ni. Torej, upoštevati je treba ravnovesje med vprašanji subsidijarnosti in pa Vem, da moj kolega Antonija Pavanova ne želi tega izrabiti za izgovor, da ne poiščemo možnosti za to, da lahko ukrepamo tudi na evropski ravni. Najlepša hvala. Še Kristina Gutierrez Cortines. Hvala lepa. Gospa Estrela je zelo razumna, bila je tudi županja in tudi to je zelo pomembno. Osredotočila se je na vrsto vprašanj. Bojim se, da se bo to sprevrglo v neskončno razpravo, kajti vse spada na področje zdravstva. Ti pa sami, da smo omenili kar nekaj pomenih vprašanj. Kar je omenil gospod Lize, vprašanje finančnih sredstev. Če lahko vse rešimo z denarjem, bi bilo vse lažje. Imamo pa pričakovano življenjsko dobo in stopno zdravja. To pa ni vedno odvisno od denarja. To je malce, malce je to povezano tudi s zdravstvenim sistemom. Torej, lahko bi izvedli in oblikovali določene dejavnike in kazalnike, da bi vedeli, katere vrednosti bomo upoštevali. Tukaj pogrešam tudi vprašanje alkoholizma in drog. Mislim, da to vpliva na kvaliteto življenja tudi pri mladih. Pogrešam tudi to, da se ne govori o zdravju mladih. Videli smo, kako zelo je poraslo število obolelih za AIDS-om in za drugimi spolno prenosljivimi boleznimi med mladimi. Ko bomo začeli delati na področju direktive o pacijentih, se bomo znašli pred problemom, da države šance ne želijo primerjati storitev, ki jih ponujejo z drugimi državami šancemi. Še nekaj, kar so omenili kolegi. Preventiva je zelo pomemben del kulture družbe in gospodarska finančna kriza bosta poskrbeli za to, da bo družba sama uh, poskrbela za kampanje ozaveščanja, kot smo slišali naprimer v drugem primeru, da bodo sami mesari razlagali ljudem, kako lahko zdravo jejo. Kriza bo poskrbela za zmanjšanje blaginje v naših socialnih državah in zato bomo morali poiskati druge načine za izboljšanje našega zdravja. Hvala lepa. Hvala lepa. Elena Antonescu. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să-i mulțumesc, doamnei raportor. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sama bi se rada zahvalila poročevalki za opravljen trud. Rad bi se zahvalil gospodu Živano, poročevalcu v Senci. Razprava je zelo pomembna, ker prihajam iz države, ki se ponavadi znajde v ospredju, takoj, ko obravnavamo stopno oziroma število obolelih za določenimi bolezni. Rada bi omenila vidike, ki jih je treba povdariti, ki bi jih bilo treba vključiti tudi v poročilo. Kot prvo mislim, da bi morali strukturne sklade strukturirati drugače, da bi lahko tudi naša evropska politika odigrala močnejšo vlogo na področju zdravja. Seveda bi morali poskrbeti za to, da imajo lokalne oblasti večjo vlogo, ker so bližje lokalnemu prebivalstvu. Treba pa tudi, uporabiti tudi inštrumente, ki jih že imamo na voljo. Istočasno si morajo države članice prizadevati za to, da izpolnijo cilje, ki smo jih zastavili v Evropski uniji. Treba je zastaviti tudi indikatorje in kazalnike, ki bi omogočili merjenje neenakosti med državami članice. In še zadnje, kar bi Lara omenila, kar je ravno tako povezano z vprašanjem zdravja in to je preseljevanje delovne sile imamo pojav odseljevanja zdravstvenega osebja, še posebej zdravnikov iz vzhodnjevropskih držav. Lansko leto je namreč iz Romunijo odšlo kar 6 tisoč zdravnikov. Preselili so se v države, seveda, kjer zdravnike potrebujejo seveda bom vložila s tem v zvezi tudi predloge sprejem. Najlepša hvala. Mm, zadnja je Rita Maner, ki bi jo rad tudi uradno pozdravil, ker prvič sodeluje na tem odboru. Najlepša hvala, gospod predsednik. Veliko vprašanj smo že omenili. Najprej pa bi se rada seveda zahvalila poročevalki za zelo dober osnutek poročila. Gre za zelo pomembno vprašanje. Mislim, da se s tem strinjamo vsi. Zadeva predstavlja veliki ziv, kajti, ko smo že slišali, nasplošno gledano je to v pristojnosti držav članic. Treba je pregledati inštrumente, ki jih imamo v Evropski uniji in potem pritisniti na posamezne države članice. Če govorimo o razlikah med državami članicami, ko gre za dostop do zdravstvenih storitev, je treba vedeti, da imamo tudi velike razlike med samimi regijami v določeni državi članici. Na Finskem, na primer, imamo različne situacije v mestih in v drugih regijah, ko gre za dostop do zdravstvenih storitev. V zvezi s kohezijsko politiko veliko smo govorili tudi o tem, kako lahko podpremo s kohezijsko politiko razvoj zdravstvenih storitev. Sama sodelujem v odboru za razvoj regij znotraj strukturnih skladov imamo možnost, da te uporabimo za zdravstvene storitve. To smo tudi storili zelo učinkovito v moji državi članici. Seveda je to odvisno od držav članic, kako želijo koordinirati te zadeve in v katerih sektorih. Zelo pomembno je, da uporabimo sredstva iz teh skladov za spodbojne zdravstvenih stolitev. In še en vidik kohezijske politike. To se pojavi tudi v odboru Envi. Imamo sistem, ki temelji na BDP-ju. Govori pa se o tem, če bi vključili tudi indikatorje z področja zdravja in bi s tem lahko upravili sredstva za to tudi iz kohezijske politike. Tudi staranje prebivalstva je zelo pomembno vprašanje, ko govorimo um, zdravstvenih storitvah. Imamo regije, kjer se prebivalstvo zelo hitro stara. To je treba tudi upoštevati. S tem se bo namreč povečalo popraševanje po zdravstvenih storitvah v določenih regijah. Še gospod Ris, lahko za pet minut odgovorite na to, kar smo tukaj slišali. Najlepša hvala. Pozdravljam poročilo Evropskega parlamenta za to temo. Gre za me za pomembno vprašanje. Komisija se je prizadeva za odpravo razlik na področju zdravja v državah članicah. V komunikaciji Solidarnost v zdravju si zastavlja prioritete in cilje, torej, da bi uporabili evropske politike za izboljšanje zdravja, izboljšanje zaposlenosti in pa regionalne politike in politike razvoja. Raziskav in razvoja. Slišali smo tudi, da je treba učinkovito uporabiti sredstva iz kohezijskih in strukturnih skladov za zdravje in pa treba je upoštevati predvsem očikovito porabo sredstev. Kot ste tudi rekli, ne obstaja nobene lahke rešitve za to zadevo. Na to je treba gledati v vse kompleksnosti in raznovrstnosti, ki vlada v Evropski uniji. Seveda podpiramo ukrepe evropskih inštitucij, držav članic, lokalnih oblasti in drugih zainteresiranih. Želimo videti tudi več partnerskih ukrepov. Evropski parlament je izdelal to poročilo, kar bo podprlo delovanje na tem področju. S finančno krizo pričakujemo še večje neenakosti na področju zdravja. Naše prebivalstvo je najpomembnejši vir, kar je tesno povezano z zaposlovanjem in delovnim mesti. Pomembno je pogledati kazalnike, kot so izdatki za zdravje in tako dalje. Vzpostavili smo že povezavo med zdravjem in eh, socialno-gospodarsko situacijo prebivalstva. Zato je treba spodbujati doseganje ciljev tudi znotraj strategije 2000, Evropa 2020, ki se ravno tako ukvarja s temi vprašanji. Imamo specifična priporočila in predloge za to, da povečamo kakovost zdravstvenih storitev. Tudi to ste omenili. Omenili ste tudi direktivo o zdravju in pa sodelovanje med regijami in lokalnimi občinami in pa da s tem izkoristimo geografsko situacijo in pa tudi moderno tehnologijo. Rad bi se zahvalil vsem, ki ste sodelovali v tej razpravi. Obljubil pa bi tudi, da bomo leta 2012 pripravili poročilo, kjer bomo vključili tudi kazalnike, za katere ste prosili, zato da lahko bolje merimo ta zelo pomemben pojav. Hvala lepa. Ja, dank, alle diese... Najlepša hvala in hvala tudi vsem, ki ste sodelovali v tej razpravi. Rok za vložitev predlosprejem 50. december ob 12. Glasovali bomo januarja v odboru, potem pa naprej na zasedanju marca. Sedaj imamo deseto točko na dnevnem redu. Edit, čisto na kratko. Zvolite. Brigada Sink, štorija D. Najlepša hvala. Želela sem se samo zahvaliti kolegom, eh, za prispevke, za pripombe. Kot sem že dejala, bomo s tem lahko obogatili to poročilo. Želila sem povdariti, da je res, da ne obstajajo lahke rešitve. Še posebej zaradi tega, ker so razlike med državami članicami res velike. Res pa je, da so neenakosti na področju zdravstva pogoj, istočasno pa tudi posledica drugih neenakosti, ki obstajajo v naših družbah. Zato se moramo čim bolj potruditi za to, da odpravimo takšne neenakosti. Čisto na kratko pa bi rada omenila še nekaj v zvezi s komentarji, ki so jih podali naši kolegi vprašanje preventive. Na to je treba gledati v dveh ravneh. Boriti se moramo proti dejavnikom, ki povzročajo neenakosti na področju zdravja, potem pa imamo še dejanje na področju preventive, kar pomeni izboljšanje dostopa do zdravstvenih storitev za vse državljane. Ko govorim o dostopu, tukaj mislim tudi do, na dostop do informacij, do tistega, kar imamo na razpolago, dostop do infrastrukture, vse, kar se lahko izkoristi. Potem pa še finančna sredstva, strukturni skladi, ki so jih omenili kolegi. Res je, strinjam se, da moramo sredstva in mehanizme, ki obstajajo, boljše izkoristiti. Tudi Dagmar je to povdarila. Strukturne sklade lahko bolj učinkovito porabimo. Pravzaprav obstajajo že primeri dobre prakse v državah članicah. Nekatere države članice zelo dobro uporabljajo strukturna sredstva za zdravstveni sektor. Še staranje prebivalstva, demografske spremembe, tudi to smo omenili. To je omenil kolega Davis. Res je, da bo prišlo do večjih izdatkov za zdravstvo, kar bo povzročilo še več neenakosti. Veliko oseb namreč ne bo imelo možnosti dostopa do infrastrukture, kot je povedal kolega Žovan. Soočili se bodo s težavami dostopa do cepiv, skrininga za ugotavljanje določenih bolezni. Vse to je odvisno od informacij, ki jih ima na voljo državljani. Takoj bom zaključila. Rada bi povedala še to, da te države šance, ki jih omenjam v poročilu, jih omenjam zaradi tega, ker se pojavljajo v študijah ali poročilih komisije ali pa v komunikaciji in oceni vplivov komisije. Gre namreč za podatke, statične podatke, ki so z, utemeljeni in ki prihajajo iz um, zanesljivih virov. Sedaj pa gremo na naslednjo točko. Gre za možnost za zmanjšanje emisij CO2 težkih gospodarskih vozil. Gospod Filip Owen ima besedo. Izvolite. Much, um, Najlepša hvala, gospod predsednik. Dobar dan vsem skupaj. Hvala lepa, da ste mi dali priložnost, da lahko spregovorim o dejavnostih na področju zmanjšanja emisij CO2 težkih gospodarskih vozil. Promet v veliki meri prispeva k eh, izpustom toplogrednih plinov. 25 odstotkov prihaja. 25 odstotkov emisij iz cestnega prometa prihaja iz eh, težkih gospodarskih vozil. Če si ogledamo običajen scenarij, lahko vidimo, da do leta 2050 lahko pričakujemo 60 do 70 odstotno zvišanje toplogrednih plinov. Torej, moramo zmanjšati emisije na področju prometa, če želimo izpolniti naše podnebne cilje. pričakujemo, da se bodo emisije CO2 težkih gospodarskih vozil povečevale. In videli smo lahko, da ambiciozni cilji vodijo k proizvodnji bolj učinkovitih vozil. To eh, se je izkazalo pri osebnih avtomobilih. Podatki, Evropske komisije iz leta 2009 kažejo, da, se, da so se izpusti CO2 ja močno znižali. Poleg tega je pomembno eh, tudi poskrbeti za večjo učinkovitost goril. Če želimo ostati konkurenčni, potem moramo zagotoviti, da bodo naši standardi najbolj napredni na svetu. Če primerjamo področje težkih gospodarskih vozil z lahkimi gospodarskimi vozili, lahko vidimo, da nimamo ustrezne strategije za težka gospodarska vozila. To strategijo naj bi razvili, vendar pa še ni natančnega časovnega načrta. Veliko je proizvajalcev v Evropski uniji, vendar pa je ta industrija zelo razdeljena. Zaradi tega prihaja do razlik med različnimi interesi, potrebno je razumeti strukturo trga, šele potem bomo lahko poskrbeli za ustrezno zakonodajo. Zaradi tega je komisija v začetku leta naročila študijo, da bi razumeli strukturo trga in pa voznega parka, eh, da bi ocenili obstoječi obseg voznega parka, opremo vozil in tako naprej. Poleg tega bi radi ocenili tudi količino emisij CO2 -ja glede na učinkovitost goril. Pri tem je potrebno oceniti tudi eh, nove tehnološke možnosti in pa obstojoče motorje. Najdemo lahko različne rešitve, recimo trgovanje z eh, emisijami, eh, potem uh, večja preglednost trga, sistem nadzora nad uh, učinkovitostjo teh vozil, uporabo goriva v teh vozilih in tako naprej. Lahko bi omogočili tudi razvoj opreme, uh, ki bi imela manjši, manjši upor, uh, Eh, poleg tega pa moramo poskrbeti za omejitev hitrosti za težka gospodarska vozila. To so šele prvi koraki. Vendar pa zaenkrat, če nimamo ustrezne metode za ocenjevanje uporabe goriva in pa količine emisij eh, CO2. -ja. Zelo pomemben faktor igra uporaba goriva industrija želi razviti učinkovita vozila in komisija ta postopek eh, seveda tudi podpira. Želimo pripraviti eh, tudi študijo v povezavi z emisijami CO2 -ja in eh, porabo goriva v težkih gospodarskih vozilih. Zaradi tega bo potrebno razviti metodo testiranja teh vozil. potrebno je oceniti, eh, koliko gramov CO2 ja proizvajajo takšna vozila na kilometr in tako naprej. Poleg tega pa je potrebno preveriti eh, tudi vse na novo uvedene postopke, tako bomo lahko ugotovili, kako natančni so. Glede na rezultate te študije bomo lahko razvili klasifikacijo eh, teh vozil in jih eh, razdelili v razrede glede na učinkovitost zdrave goril. To pričakujemo spomladi 2012. Seveda pa tega področja ne moremo obravnavati ločeno. Namreč eh, predloge. Eh, so podale tudi eh, ZDA. Potrebno je sodelovati z nevladnimi organizacijami, proizvajalci goriva in tako naprej. Komisija se seveda zaveda, kako zelo pomembno je to področje. Vendar pa v tem trenutku temu področju ne namenjamo dovolj pozornosti, prednost imajo druga vozila. Kot eh, sem že povedal, zato nimamo natančnega časovnega načrta za uvedbo novih pravil za zmanjšanje emisicijo dva težkih gospodarskih vozil. Hvala lepa za ta uvod. Chris Davis želi besedo. No ja, morda še nimate časovnega načrta, ampak. Povedali ste, da se bo vlak ustavil ob določenih trenutkih na določenih postajah. Morda ne vemo, kdaj bo prišel na cilj, ampak imate vsaj približen časovni načrt. Ali si boste zastavili podoben eh, okvir kot za lahka gospodarska vezila, kar zadeva eh, učinkovito rabo goril? To je področje, ki je zelo pomembno za tiste, ki se želimo boriti proti podnebnim spremembam, pa tudi za tiste, eh, ki želijo, želijo zagotoviti stroškovno učinkovitost. Tukaj se torej naši interesi križajo. Znižamo lahko emisije CO2, hkrati pa poskrbimo za večjo stroškovno učinkovitost. Pravo vprašanje je, ali dejansko potrebujemo zakonodajo za težka gospodarska vozila. Mislim, da je Evropska unija že zelo, dobro, že zelo veliko dosegla na tem področju. Zakonodajo, ki smo jo uvedli za osebna vozila, lahko ocenimo kot uspešno, namreč eh, to je vodilo k znižanju emisij CO2, k eh, bolj učinkoviti rabi goril in tako naprej. Inženirji so zmeraj govorili, da določenih ciljev ni mogoče doseči, ampak potem so bili sprejeti zakoni in naenkrat so bili cilji uresničeni. Torej sem za evropsko zakonodajo na tem področju. Seveda vem, da obstajajo problemi, ki ste jih omenili tudi sami. Recimo, kako določiti kriterije za težka gospodarska vozila, ampak industrija bo najbrž zagovarjala stališče, da takšnih kriterijev ne potrebujemo v nasprotju z osebnimi vozili, eh, kupci težkih gospodarskih vozil želijo učinkovita vozila, zelo dobro se zavedajo, koliko stane gorivo in zaradi tega so ta vozila že zasnovana tako, da. že zasnovana tako, da eh, je uporaba goriva zelo nizka. vendar pa je bilo pri osebnih vozilih to eh, povsem eh, drugače. Eh, pri lahkih gospodarskih vozilih je bilo že od samega začetka zapisano, koliko goriva vozilo potrebuje za kilometr vožnje. kako oziroma koliko pomena se torej pripisuje učinkoviti rabi goriva. Ali se lahko eh, trg eh, regulira sam ali pa potrebujemo dodatno zakonodajo. Najlepša hvala, Linda McKeven. Ja. Podali ste številke za avtomobile, za promet, ampak Ali vemo, kolikšen delež predstavljajo težka gospodarska vozila v tej celotni sliki? Potem pa še definicija težkih gospodarskih vozil. Kam spadajo avtobusi ali imate poseben pristop za avtobuse? Namreč eh, avtobuse običajno proizvaja en sam proizvajalec, tukaj ni razdeljene proizvodnje. Torej, ali razvijate posebno politiko za avtobuse? Nihče več se ni javil k besedi. Potem prosim za odgovor komisije. Um... No, začel bom na koncu. 25 odstotkov vseh emisij, prometnih emisij, povzročajo težka gospodarska vozila, torej eno četrtino približno. To so torej tiste emisije, o katerih govorimo. Kar zadeva avtobuse, seveda se avtobusi močno razlikujejo od drugih težkih gospodarskih vozil. Vendar pa so tukaj tudi različni avtobusi, avtobusi, Eh, ki jih uporabljamo za mestni in primestni promet, eh, se ustavljajo na vsake postaji, potem pa imamo avtobuse, ki vozijo na daljše razdalje. Tukaj je tudi vprašanje, kako izračunati emisije CO2. -ja. Ampak, da odgovorim obema poslancema naenkrat, pripravljamo dve vrsti zakonodaje. Po eni strani želimo ugotoviti, kakšen je trg za področje težkih gospodarskih vozil. Zastavljamo si vprašanje, ali avtobusi predstavljajo posebno kategorijo ja in potem se tukaj razlikujejo tudi posamezne kategorije avtobusov. Enako pa velja tudi za težka gospodarska vozila. Imamo recimo tovornjake, ki odvažajo smeti, eh, druge tovornjake, ki prevažajo gradbeni material in tako naprej in tako naprej. Torej, potrebno je upoštevati tudi, zakaj se ta vozila uporabljajo. Poleg tega pa sem že prej govoril o razdrobljenosti trga, namreč eh, različni proizvajalci proizvajajo različne dele teh vozil ali potrebujemo zakonodajo? To je bilo vprašanje, ki je bilo zastavljeno. Šele na začetku postopka smo. Najprej moramo razumeti trg, potem pa se moramo vprašati, kako bi lahko pripravili zakonodajo za to področje, kako bi lahko izmerili emisije CO2 -ja in tega še ne vemo. Sicer pa se povsem strinjam z vami, da so potrebne spremembe. Poskrbeti moramo za rast, za nova delovna mesta, potrebno je poskrbeti za inovacije privrčevati moramo z gorivom in tako naprej in tako naprej. Seveda pa je naša naloga tudi, da znižamo emisije CO2. -ja. Ampak pomembno je, da poskrbimo za pravi pristop, tako da bomo navdušili tudi industrijo. Torej, poskrbeti je potrebno za rast, za ustvarjanje novih delovnih mest, hkrati pa bomo s tem koristili tudi varstvo okolja. ZDA pripravlja zakonodajo za težka gospodarska vozila, pa tudi japonska. Zato mislim, da je pomembno, da če bomo pripravili takšno zakonodajo, da to storimo ob upoštevanju industrije. Namreč, če bodo naši proizvajalci bolj učinkoviti od drugih, bodo lahko vozila prodajali tudi na mednarodnem trgu. Poleg tega, če bomo imeli ustrezne standarde v Evropski uniji, bodo proizvajalci morali spolniti manj standardov na mednarodni ravni. In to bo poskrbelo za večjo učinkovitost. Chris Davis. Zanima me, ali ste proučili tudi trženje teh vozil. Zanima me, ali proizvajalci upoštevajo učinkovito rabo goril pri eh, prodaji vozil pripravljajo šele študije, zato mislim, da tega odgovora komisija še ne pozna. To bo del študije, ja. Največji strošek predstavljajo vozniki in pa gorivo. Tako pravi industrija. Razumeti moramo torej, kako deluje trg. Nisem še zastavil tega specifičnega vprašanja industrije, ampak seveda je učinkovita raba goriv izjemno pomembna. Dobro, najlepša hvala. Veselimo se že študije in pa možnih zakonodajnih pobud, ki bodo rezultati študije. Sedaj pa še k zadnji točki na dnevnem redu, gre za posredno rabo zemlišč in biogoriva. To je tema, ki je povzročila veliko vznemirjanja in obstajajo tudi različne študije na to temo. O tem se bomo torej sedaj pogovarjali. Filip Ol, bo še enkrat dobil besedo, potem pa še kolega iz uh, Generalne direkcije za energijo. Kdo bi rad začel? Prosim, predstavite problem. Much, Najlepša hvala, gospod predsednik. Dober večer vsem skupaj. Kot ste že dejali, danes popovdne Tukaj govorim v imenu Generalne direkcije za energijo in pa za boj proti podnebnim spremembam, kaj ti odgovorni smo za posredno rabo zemlišč in pa biogoriva. Zelo dobro razumemo, zakaj je ta točka na dnevnem redu, gre za zelo pomembno vprašanje in razprava o biogorivih in trajnosti je trenutno tudi zelo aktualna. Od nedelje naprej bodo veljala trajnostna pravila Evropske unije za biogoriva. To je pomemben rezultat političnih in pa tehničnih prizadevanj. Potrebno bo tudi veliko administrativnih prizadevanj, tako da bodo biogoriva, ki so na trgu, zares izpolnjevala kriterije trajnosti. Šele Ko se bo to dejansko zgodilo, bodo države članice lahko ta goriva uštela v izpolnevanje ciljev za znižanje emisij CO2 in za boj proti podnebnim spremembam. Poleg tega bodo biogoriva dobila finančno podporo le, če bodo izpolnjevala kriterije, ki so predmet teh dokumentov. Aktualna tema je to tudi zaradi tega, ker bo komisija decembra letos poročala o e, zelo pomembni temi posredne rabe zemlišč. Če bo to potrebno, bo to poročilo, e, spremlj, bodo to poročilo spremljali tudi novi zakonodajni predlogi. Priprava tega poročila zagotovo ni lahka naloga. Posredna raba zemlišča je e, namreč zelo zapletena tema, kriterij trajnosti upošteva eh, tudi posredno rabo zemlišč. Vendar pa še obstajajo določene vrzeli in eh, to vrzel predstavlja predvsem posredna raba zemlišč. Gre za uporabo zemlišča za proizvodnjo biogorju, kar vpliva na druga področja. Če tukaj gre recimo eh, za gozna področja eh, ali pa eh, za močvirje, potem lahko tukaj prihaja do visokih emisij. Vendar pa tukaj ne moremo zbrati natančnih podatkov, lahko pripravimo le ocene in zaradi tega je komisija uvedla štiri postopke, da bi bolje razumeli obseg eh, tega problema. Imeli smo javni posvet od julija pa do konca oktobra. Glavno vprašanje, ki smo ga zastavili v temu postopku posveta je, kako Pomembna je sprememba rabe zemlišč eh, zaradi proizvodnje biogoriv. Poleg tega smo zastavili vprašanje, če so potrebne dejavnosti, če je potrebna uvedba novih dejavnosti Evropske komisije in dobili smo 140 odgovorov strani različnih organizacij, eh, državljanov in pa tudi strani držav članic. Sedaj pripravljamo poročilo. Smo torej v postopku priprave poročila. To bo temeljino na analitičnem delu in pa na javnem posvetu. Veselimo se že nadaljnih razprav z Evropskim parlamentom, ko bomo zaključili s pripravo tega poročila in ko bomo morda pripravili tudi zakonodajne predloge. Hvala lepa, gospod predsednik. Danke, Hvala lepa, gospod Ovl. You, I... Uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Kot je dejal Hans, ki je govoril v imenu Generalne direkcije za energijo in boj proti podnebnim spremembam, tesno spremljamo delo, ki poteka na tem področju in imamo ekipo, ki iz obeh generalnih direkcij, ki dela eh, na tem področju. Mislim, da trenutno ne morem prav ničesar dodati, vendar pa bova seveda z veseljem odgovorila na vaše vprašanje. No, potem pa imamo različna vprašanja. Kriton Arzenis je prvi na vrsti. Hvala lepa, gospod predsednik. Prvo vprašanje je vprašanje povezano z prevzemom odgovornosti. Ali komisija namerava upoštevati gozdove pri posrednji rabi zemljišč. Ali pa še vedno nameravate upoštevati stare kriterije? Potem pa, glede na pogajanja v Cancunu in glede na razpravo, ki trenutno poteka, me zanima, kakšno bo stališče Evropske komisije glede pogajanj v Cancunu in glede posredne rabe zemljišč. Sedaj pa poročevalec za obnovljive vere energije. Hvala lepa. Rad bi izpostavil dve točki. Tukaj vidim gospod Grostet, ki je igrala zelo pomembno vlogo v času francoskega predsedovanja na tem področju. Rad bi izpostavil inovacije. Vsi kolegi, še prav posebej tisti, ki so se nam pridružili leta 2009, morajo razumeti, da ko smo se o tem pogajali, smo imeli v odboru ITRE in v odboru INVE veliko predlogov sprememb recimo predlog spremembe 199. 50 jih je bilo za moje poročilo takrat in 2 proti. Tukaj je šlo za 140 gramov CO2. -ja. V odboru NV je bila situacija podobna. Ob koncu pogajanj smo imeli podporo določenih držav članic. In na koncu smo kot parlament sprejeli, da bomo omejili naše zahteve zaradi časovnih omejitev. Pogajali smo se z svetom in komisijo in če bi kot parlament ne ustrajali na predlogih sprememb, ki smo jih podali, torej če bi prešli na postopek, ki bi od komisije zahteval, da pripravi eh, študijo in potem predlaga zakonodajo, potem bi lahko bili razočarani, če bi sedaj dobili vtis, da del komisije bojkotira, to je morda premočen izraz, ampak morda, da del komisije ne izpolnjuje zahtev iz sporazuma, ki smo ga sprejeli decembra 2009. Gre za uvodno izjavo 85 in za člen 19 skozi 6. Tam smo zapisali, da morajo kriterije temeljiti na znanstvenih študijah in v tem okviru zastavljam vprašanje komisiji. Komisija ni pripravljena pripraviti poročila, kot smo se dogovorili. Poleg tega pa nas skrbi, da v delovnem programu za leto 2011 ni nobene omembe tega poročila. ali pa za postopek soodločanja. Torej potrebujemo določena zagotovila strani Evropske komisije, da si resno prizadevate za pripravo zakonodaje na tem področju. O tem so se dogovorile države članice in parlament, še enkrat povdarjam. Kolega Eichhout pa bo govoril bolj o podrobnostih imamo dokaze, da je ILUK zelo pomemben in mislim, da nimate pravih argumentov, da bi dejali, da je to nerelevanten element. Pravi preizkus zakonodaje je ta, kako se bo trg na zakonodajo odzval. Torej, ogledati si je potrebno investicije v različne obnovljive vire energije. Recimo veter se je zelo dobro odrezal, za področje biogoril pa nimamo ravno pozitivnega odziva. celoten sektor biogoriv nima dovolj investicij zaradi tega, ker ni jasne slike o trgu. Tisti, ki so pripravljeni na drugo generacijo biogoriv, tukaj gre za boljša biogoriva, ki bodo imela boljše lasnosti, in. Okvir, ki ga imamo v tem trenutku, ni dovolj jasen, da bi dal zadosten signal industriji za proizvodnjo biogorjev druge generacije. Pri tem pa moramo razumeti, s čim bomo nadomestili kerozin in če bomo imeli bolj učinkovita, težka gospodarna vozila, s čim bomo nadomestili nafto, če ne z biomaso. Nujno potrebujemo investicije v drugo generacijo biogoriv. Tudi zato, da bi imeli verodostojno dolgoročno rešitev in da bomo lahko poskrbeli za 95-odstotno znižanje emisij komisija se, komisija torej mora sprejeti odločitev, tako da bomo zares lahko oblikovali trg tudi na tem področju. Dank, Claude, uh, äh, yeah. Najlepša hvala. Naslednji pa je Chris Davis. You, were... Hvala lepa. Upam, da bo Evropska komisija poskrbela za konkretna dejanja, kajti v parlamentu zagotovo, oziroma v tem odboru zagotovo ne bomo zadovoljni, če ne boste prejeli ustreznih sprememb. Sam sem bil nadušen nad biogorivi še pred nekaj leti. Ko je bila zakonodaja sprejeta, so se pojavili določeni dvomi in takrat se je postopek že začel in nekako se je zdelo, da ga ne moremo ustaviti, ampak zdaj se zdi, da evropske zahteve vodijo v uničenje habitatov, da je to slabo za biotsko raznovrstnost in tako naprej in tako naprej. In Klot je pravilno povedal, da zaradi tega prihaja tudi do znižanja investicij v drugo generacijo biogorju. Torej, prosim, ne posedajmo križem rok. Ali lahko prosimo za zaustavitev postopka, kar se da hitro, ali se lahko še enkrat ogledamo ta postopek, ali lahko izvemo, kakšen časovni okvir predvideva komisija, kdaj bo predstavila kakšen konkreten predlog, kdaj bo predstavila pregled situacije, kar zadeva izvajanje trenutne zakonodaje. Najlepša hvala, Linda McKevan. Pred dvema letama, ko smo imeli to razpravo, se nisem pridružila tistim, ki so nasprotovali biogorivom. Govorili smo tudi o kriteriju trajnosti in dejali smo, nadaljujmo, poskušamo uvesti drugo generacijo biogoriv, ampak kot kriz sem si ogledala poročila različnih organov, recimo Inštituta za okoljsko politiko, UNEPA, eh, Nemškega inštituta, Nizozemskega inštituta in vseh drugih mednarodnih organizacij, sem ugotovila, da obstaja velika zaskrbljenost v vzhodni Afriki naj bi prišlo do preselitve na deset tisoče ljudi zaradi proizvodnje biogoriv. Ne moremo zgolj posedati križem rok zaradi odločitve, ki smo jo sprejeli pred leti. Ali se komisija tega ne želi lotiti zaradi tega, ker bi bilo vse skupaj pretežko? Skrbijo me tudi podjetja, ki želijo investirati glede na zakonodajo, ki smo jo sprejeli. Torej, mislim, da moramo podati jasno sporočilo. če. Ne moremo predstaviti pravega predloga do božiča, potem lahko malo počakamo, vendar pa potrebujemo ustrezen časovni okvir. Potrebujemo jasno stališče in komisija mora pri tem upoštevati najvišje okoljske standarde. Thank you. Next speaker is Pas Aykut naslednji bas Eichhut. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala komisiji tudi za predstavitev zadeve. Zadeva je ključnega pomena za kredibilnost naše prihodnosti in ciljev glede misij, ki jih želimo doseči leta 2020. Razprava že dolgo poteka in vedno znova se postavlja vprašanje, a je znanost že pripravljena na tako vrednost. Če se pogledamo vse študije, ki obstajajo, kolegica McGavin je že omenjala to zadevo, nobena študija ne pravi, da ni posredne spremembe, torej spremembe posredne uporabe tal oziroma zemlišča. In s tem so povezane tudi S tem so povezani tudi naši cilji, ki jih želimo doseči do leta 2020. Tukaj se ne spuščamo v vprašanje eh, biotske raznolikosti, kar je seveda tudi pomembno. Zato je pomembno pripraviti predlog na tej področji, ker nimamo nekega znanstvenega mm, dokaza za to, da ni treba nečesa takega. Sveda industrija ni pripravljena na to in tudi države članice še niso popolno pripričane v to. Nimamo pa nobenih znanstvenih eh, podlag, ki bi utemeljevali, da to nima smisla. Zato ne smemo biti tako rigidni in zahtevati to poročilo pred Božičem. Bolje je, da se osredotočimo na spremembo posredne rabe zemljišč in razvijemo to tematiko. Če si pogledamo prejšnjih poskusov, takrat, ko je bilo delano, ko je bilo delano za promet, za generalni direktorat za promet, so se osredotočali samo na 5,6 odstotka biogoriv, ki naj bi jih uporabljali celotnem miksu goril. Potem pa imamo druge direktive, kjer imamo 90 odstotkov, ki naj bi še izbijo eh, goril. Spet druge govorijo o 70 do 85 odstotkih. Zato prosim, da zagotovite, da bodo vaši odbori delali na teh predpostavkah in na ta način boste prišli do jasnih je odločitev glede iloka, ilok faktorja in potem bomo lahko dali jasen signal tistim sektorem gospodarstva, ki si želijo nizek vpliv ilok faktorja biogoriv. Hvala lepa, Vitorijo Prodi. Grazie, presidente. Ma, io sono sempre stato molto scettico fra, sulla distinzione fra i biocombustibili. Že odnegdaj sem zelo skeptičen do biogoriv prve in druge generacije. Mislim, da je edina razlika v tem, da pri gorivi druge generacije celotna, da izkoristimo še celotno biomaso. Zato bi zadevo razširil na problematiko biorafinerij. Na ta način bi lahko nafto zamenjali z surovin, ki jih pridobivamo iz biomase. Preden se lotimo te zadeve, sprememba rabe zemlišč, se moramo zavedati tudi, da so tla vir, ki ni neomejen. To je prvo. In kot drugo imamo že veliko zalog biomase, tudi iz gozdarstva. In preden si tukaj postavijo neke obvezujoče številke, moramo najprej utrditi to, kar že imamo. Tehnologije za predelavo ostankov. Preden začnemo z spremembami namenbenosti zemljišč. Tla zemlja oziroma zemljišča so omejena, zato moramo pred spremembami njihove rabe izkoristiti prav vse instrumente, ki so nam na voljo. Izboljšati moramo tudi opazovanje oziroma spremljanje To so torej za sistemo GNSS in podobno. To so naši instrumenti, ki nam omogočajo za ogotavljanje tega, kako je porazdeljena raba tal, v kakšne namene se uporabljajo površine. In z tega vidika bi morali izboljšati tudi sistem za satelitko opazovanje, tako da bi se prepričali, da naša politika dejansko gre v pravo smer. Hvala lepa. Naslednja Rita Maner. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitokset komission edustajalle erinomaista. Hvala predstavnikom komisije za odlično predstavitev te teme. Kot so mnogi že povedali, je pomembno, da se glede tega zedinimo in da dosežemo cilje strategije 2020. Naj postavim vprašanje komisiji.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 Evropske unije. Zato bi ga morali uporabljati. Na finskem več kot 100 gospodinstvem eh, ogrevamo z šotov, ki je počasi obnovljiv naravni vir. Zanima me pogled komisije, kakšno je stališče komisije glede uporabe šote. Fragen beantworten Herr van Steen und gospod Van Steen in gospod Owen boste za zaključek odgovorila, mogoče v obratnem vrstnem redu. Ja, Van Steen. Ali gospod Van Steen. Thank you, uh, Mr. Chair, and thank you for the total harmony comments to the right. Uh, Hvala lepa, sva v čisti harmoniji, vendar ne bova pripevala na enih odgovorov. Kronološko se bomo lotili vprašev. Gospod Skirekak, na prvo vprašanje nimamo odgovora. Tukaj imamo bilateralno izmenjavo, gre za tehnično vprašanje, ki ga moramo jasno razčistiti. Kar zadeva Red Plus in Cancun. Eh, seveda vemo, kaj se dogaja v Cancunu in tudi upamo, da bomo dobili neke pozitivne rezultate v povezavi z redom. Seveda bomo videli, kako se bo to vklopilo v naše delo na iloku. Seveda se moramo tega lotiti potem. Bomo videli, kaj se bo zgodilo v Cancunu, potem bomo sprejeli nadaljne odločitve. Tudi za iluk. E kar nekaj vprašanj, gospod Urmes, eh, gospod Davis, gospa McEwen in drugi, so spraševali po časovnici. In če vam lahko podam, eh, mogoče vam lahko podam nek eh, pregled tega, kje smo in kam gremo. S Hansem priha prihaja v sestankom, na katerem smo govorili o osnutku poročila. To je poročilo ki naj bi prišlo v zakonodajni postopek konec leta. To poročilo se bo pojavilo pred ali po božičem, ne maram se tukaj zakoličiti. Želimo pa to čim prej urediti. To bo kratko poročilo o tem, kaj smo pravzaprav naredili v zvezi s študijami v zadnjih 12 mesecih. Potem pregled tega, ki poteka v posvetovalnem postopku, kako se odzivajo odeležene strani in potem bi zastavili štiri jasne opcije, ki bi jih komisija želela razvijati naprej v smislu izvede presoje v ocene vplivov, presoje vplivov v letu 2011 in potem konec leta 2011 poročilo o tem. Želimo decembra pokazati, kaj smo počeli, da boste videli, da nismo bili popolnoma neaktivni, gre pa za zelo zapleteno področje. In s tem so povezane tudi negotovosti v zvezi z znanostjo, z številnimi modeli, ki so v igri. Zato želimo zadeve ustrezno razjasniti, tako da bomo dobili dobro osnovo za naše delo v naslednjem letu. Zakonodajno delo ne pomeni, eh, da komisija ne bo ničesar pripravila v naslednjem letu. Zdaj pa kolega. Pa polnoma se strinjam s tem, kar je povedal Filip. Dejansko je to naš časovni okvir. Rad pa bi še nekaj povedal, čeprav ne rad popravljam Kloda Tormesa, ampak direktiva dejansko vključuje, če je to primerno, da bo komisija, če bi bilo potrebno, pripravila predlog. Mislim, da je pošteno, če rečemo, da komisija poročuje zadevo in direktiva ne zahteva od komisije, da pripravi ilug faktor, kot ste dejali vi, da naj bi komisija poročila to zadevo in pre, pripravila predlog. Še nekaj drugih zadev ste omenjali, kar zadeva to, kar je povedal gospod eh, Prodi. Mislim, da imate popolno prav, ko pravite, da so tla omejen vir. In to je pravzaprav srčika problema z spremembo rabe tal. Tukaj se moramo spraševati, kako bomo uporabljali naša eh, tla in kakšne bodo posledice tudi, kar zadeva emisije CO2. Zanimalo vas bo, če vam povem, da ne širimo semiški, ki se uporabljajo v kmetijske namene. Pravzaprav prav, širimo naša gozdnata območja. To se pravi, da biogoriva ne bodo tukaj neposredno vplivala na spremembo rabe. Vprašanje glede uporabe šote, ki jo je menjala gospa Maner, to ni novo vprašanje. Slišali smo ga že večkrat med pogajanji. Komisija Je takrat že imela stališče, ki ga ima še danes. In sicer, da šota ni obnovljivi vir energije, kot je definirano v direktivi, kajti obnovljivi viri morajo biti biomasa in šota ni biomasa. Gre za domač vir, ki je na voljo, ki ga lahko uporabljamo lahko bi jo uporabljali v um, obliki biogorijo druge generacije, ni pa sama po sebi obnovljiv vir energije v skladu z direktivo in njenimi cili. Mislim, da sem skoraj na vse odgovorila in še nekaj na vprašanje Basa, ki je dejal o študija, zdaj bo malce bolj strokovno, mislim, da to ni zdaj pravi čas. Torej, če si pogledamo različne scenarije, tiste, ki ste vi omenjali, 5,6 eh, odstotkov prva generacija biogoriv, imamo tudi 8,6 odstotkov, tudi študijo, ki je omenjena z tega vidika mislim, da imamo zbrano vse. Kot pa je povedal Filip, a on je tukaj še kar nekaj odprtih vprašanj um, ali negotovosti, kjer je potrebno nadaljne modeliranje, zato potrebujemo nekaj več časa. Potem pa se bomo vrnili z konkretnim predlogom, bomo pa storili vse, kar je v naši moči, da poročilo pripravimo čim bliže datumu, ki je določen v direktivi. Ja, dank, hvala lepa komisiji, hvala lepa kolegicam in kolegom, hvala lepa tolmačem. Eh, sestanka je konec, jutri nadaljujemo ob devetih s glasovanjem o različnih poročilih.